Guten Morgen, ladies and gentlemen. Dobro jutro, prosim, če se lahko posedete. Nehmen unsere Arbeiten wieder. Dobro jutro, ponovno začeljamo z delom v odboru za nadzor proračuna. Pozdravljam vas na današnji seji. In sicer na delavnici, Genau, die Herrschaften auf den hinteren Rängen bitte ich jetzt auch mal ein bisschen. Prosim, če se lahko tudi v zadnjih vrstah posedete. Torej, še enkrat lep pozdrav vsem, začenjamo z delom. Današnja delavnica na temo skupna podjetja, razrešnica za leto 2015. Prvikrat torej se zdaj ukvarjamo s tematiko, kako prejemniki sredstev, upravičenci do sredstev, tisti, ki sodelujejo v teh skupnih eh, podjetjih, kaj oni mislijo o vsem skupaj, kaj imajo od vsega skupaj. Tako da prav lepo vse pozdravljam na res premjernem dogodku tu v odboru za nadzor proračuna. Poročevalec je še na glasovanju v eh, odboru, bo pa vsekakor kaj k malu prišel sem, kot mi je dejal. No, upamo, da bomo danes z vašo pomočjo dobili boljši upogled v delovanje skupnih podjetij in da bomo tudi stališča sodelujočih razumeli, kako ta podjetja delujejo. Tako da hvala za vašo prisotnost. Predlagam, da kar začnemo. Prvi, ki dobi besedo, je dr. Jan van den Biznis, Eksla. Izvolite, beseda je vaša. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Hvala tudi za povabilo sodelujočim upravičencem. In zelo me veseli, da imam to priložnost, da skupaj z vami delim naša mnenja in stališča. Z vami bi delil perspektivo Philipsa kot enega glavnih sodelujočih v EXO. Troje. Najprej bi na kratko predstavil, kaj EXO sploh je, potem bom izpostavil tri uspešne projekte, potem pa bom izpostavil še tri vprašanja, ki mislim, da bi bila zanimiva za našo današnjo razpravo. Verjetno se dobro zavedate tega, kaj, kar se počne okrog nas, kar se dogaja okrog nas. Vse postaja pametno, vsak vidik našega gospodarstva, naše družbe, vsakdanjega življenja je pameten. Pa naj gre za mobilnost ali način, kako upravljamo naše družbe, kako upravljamo z demokracijo, energetska učinkovitost energenti, zdravstvo, proizvodnja, vse postaja pametno. In pomembno se je zavedati, da je ravno elektronika tista, ki to pamet omogoča. In elektronika pomeni dve zadevi. Najprej eh, mikročipi kot eh, glavni gradniki mikrovezi, mm, to je programska oprema, ki je potrebna za to, da sistemi delujejo, eh, senzori, in seveda polprevodniki, ki so potrebni za to, da te čipe sploh lahko proizvedemo. Vse to je tisto, kar je potrebno za pametno tehnologijo. Prav tako je treba vedeti, da pametno pomeni tudi zelo kompleksno, zapleteno. Vsa ta elektronska infrastruktura za področje mobilnosti, za področje zdravstva, za področje energetike, vsi ti sistemi so zelo specifični, vsak ima svoje zahteve vsi ti sistemi morajo biti zvezani s svojo infrastrukturo in pa tudi med različnimi infrastrukturami. In to na način, da se zagotovi varstvo podatkov, varovanje zasebnosti in tako naprej in tako dalje. Drug eh, veliki ziv pa je cena. Nov proizvodni obrat za najnovejšo generacijo polprevodnikov stane med eh, petimi in desetimi milijardami evrov. In podobno programska oprema, ki je potrebna za naslednjo generacijo letal ali za avtonomno vožnjo motornih vozil, zahteva milijardo vrstic programiranja. Vsak, vsaka ta vrstitev poprečju stane en evro. To je tudi ogromna količina denarja. In eh, to seveda pomeni, da je ključno, da podjetje sodelujejo. Nemogoče je kaj takšnega storiti sami. Tudi upravljanje te kompleksnosti je nekaj, česar ne zmoreš sam. In vse to so temeljni razlogi, zakaj je tako zelo nujno sodelovanje v industriji in zakaj potrebujemo Excel kot eh, platformo za srečevanje in sodelovanje akterjev v industriji. Ti ogromni zneski, ki so nujni, se porabljajo tudi drugot po svetu. Tu vidite kratek pregled eh, klipingov iz časopisov zadnjih let gre za sporočila za javnost največjih podjetij in pa tudi držav širom sveta, ki vlagajo ogromne zneske, ki so nujni v tem boju za konkurenčnost. Kajti za to gre. Pametne tehnologije so ključne za konkurenčnost. In to je dejansko tudi razlog, zakaj smo sploh postavili Excel v obliki, v kakršni ga imamo. Namreč dojeli smo, da v Evropi Preprosto moramo združiti sile. Sile zasebnega sektorja, industrije in drugih deležnikov na področju raziskav in razvoja. Eh, tu pa je tudi seveda Evropska komisija in zelo pomembno države članice. In to je tisto, kar eh, ločuje Excel od drugih skupnih tehnoloških pobud. Če pogledamo, kdo vse je vključen tu, imamo upravni odbor zasebnih članov, ki določa raziskovalno agendo, potem imamo tudi Eh, odbor javnih organov, ki vključuje komisijo, pa tudi države, ki sodelujejo v EXLO, 22 jih trenutno sodeluje in še tri eh, druge države. In to je pomembno, kajti to so tiste entitete, ki so odgovorne za izbiro projektov. Potem pa imamo tudi urad skupnega podjetja, ki ga vodi izvršni direktor, ki je odgovoren za delovanje programa. Ključno je, da je odbor javnih organov tisti, ki odloča o financiranju. Projekti pa prejemajo sredstva od nacionalnih pristojnih organov in pa iz Evropske unije preko skupnega podjetja in vse skupaj vodi upravni odbor, ki vključuje tako zasebne kot javne deležnike. Tudi sam sem član tega odbora, ki se mimo grede sestaja danes. Zdaj pa še trije primeri uspešnih projektov. Prvi je Kiron. Philips je tudi sodeloval pri tem projektu. Uporabili smo ga za naš tako imenovani ekonavigator, ki slikovno gradivo iz rentgenskih naprav združuje z slikovnim gradivom ultrazvoka. In to je en takšnih pristopov, ki je tipičen za Kiron, gre namreč za na osebo osredotočen pristop glede uporabe elektronike v zdravstvu. Naj omenim še druge akterje. Slovensko podjetje Mobilis, ki je uspelo iznajti enostaven način za povezovanje biosenzorjev z telesom, človeškim telesom. Naprimer, na ta način lahko nadaljavo spremljamo telesno stanje gasilcev in eh, drugih Prav tako so uporabili te senzore pri smučarskih skakalcih. Na ta način so lahko spremljali ključne življenjske funkcije skakalcev, torej EKG, temperatura, dihanje in tako naprej. To je bil projekt, ki je bil tudi nagrajen. Še en primer je sistem kristal. Tu gre za načrtovanje zapletenih sistemov. Elektronski sistemi se običajno oblikujejo z raznoraznimi orodji in v tem trenutku je še vedno zelo veliko ročnega prenašanja podatkov iz enega orodja v drugega. Vse to je zelo delovno intenzivno, prav tako pa to pomeni nevarnost napak. No in s tem novim pristopom kristal smo temu naredili konec iznašli smo sistem, kako zagotoviti interoperabilnost na standardiziran način, na podlagi česar je vse skupaj bistveno bolj učinkovito in sistemi lahko obvladujejo tudi bistveno bolj kompleksne situacije. Philips je to uporabil za izboljšanje svojih sistemov rengenskih naprav, ugotovili pa smo, da se veliko lahko naučimo tudi iz drugih sektorjev, kajti v nekaterih sektorjih se tudi oblikujejo in načrtujejo ti eh, varnostno kritični sistemi, naprimer v avtomobilizmu, v aeronautiki, eh, pa tudi v drugo smer poteka učni proces. In zato je bilo sodelovanje med različnimi industrijskimi sektori ključno pri projektu Kristal. Tretji primer, to je pa je projekt, kjer Philips ni sodeloval, gre pa za novo tehnologijo polprevodnikov za izdelavo mikročipov FDSOE, gre za silikonske izolatorje. To ni tako zelo tehnično pomembno, eh, ampak bistvo je, da gre za evropsko tehnologijo, ki je najbolje namenjena aplikacijam za ultra eh, nizkim napajanjem in to je torej zelo koristno za internet stvari, torej za digitalizacijo evropske industrije. No in ta nova tehnologija evropskega izvora zdaj tudi že zelo uspešno vodi svoj pohod po svetu. In zahvaljujoč Excelu in eh, predhodniku Enjaku poteka že veliko projektov, pilotnih projektov, ki pripravljajo ta projekt, to tehnologijo za masovno proizvodnjo. Tako da nasplošno smo kar zadovoljni z načinom, kako Excel deluje. Bi pa rad izpostavil tri pomembna vprašanja. Najprej financiranje. Jedno razmerje med financiranjem in stroški. Tu na sredini vidite modri del stolpca, to so neposredni stroški, kot jih opredeljuje obzore 2020, torej tisti strošek, ki ga nosi upravičenec pri projektu. No in kot običajno v obzorju 2020 se uporabi tudi 25-odstotna stopnja za skritje posrednih stroškov. Ampak dejansko je bistveno več posrednih stroškov kot letih 25 odstotkov povšala, ki ga sistem predvideva. In to torej pomeni, da se odstotki, ki se izračunavajo za upravičene stroške, na koncu iztečejo na način, da niso pokriti vsi stroški. Tudi stopnja financiranja v tem skupnem podjetju ni 100 odstotna kot pri obzorju 2020 ali 70 odstotkov, če je zadeva bliže trgu, temveč je stopnja sofinanciranja le 15 odstotkov za projekte, ki so blizu trgu in 20 do 15 odstotkov za tiste, ki so bolj oddaljeni od trga. Potem je tu tudi nacionalno financiranje, ki pa je običajno enakovredno evropskemu financiranju in zato je običajno. Ja skupno financiranje lahko tudi le 15 odstotkov dejanskega stroška in posledično vse več podjetij tudi izgublja interes za Excel, ker so stopnje sofinanciranja premalo zanimive. Druga zadeva, poenostavitev. Poglejmo najprej, kakšne so zadeve bile pri sedem okvirnem programu, ko smo imeli Enjak in Artemis, torej predhodnika Excela. Upravičenstvo na sredini Benefešovi pošlje zahtevek za kritje stroškov nacionalnemu organu in nacionalni organ potem del stroškov povrne upravičencu. Oberem ta pristojni organ pošlje mm, potrdilo skupnemu podjetju, ki potem zagotovi še dodatno poplačilo. To je si bil sistem, ki je deloval dokaj dobro in sicer na podlagi, na podlagi mm, nacionalnih stroškov. Zdaj v okviru obzorja 2020 pa so stvari bistveno bolj kompleksne, kot vidite. Namreč, upravičenec mora najprej posredovati zahtevek za izplačilo skupnemu podjetju v skladu s pravili obzorja 2020. Poleg tega mora ta isti upravičenec posredovati tudi zahtevek za izplačilo svojemu lastnemu nacionalnemu pristojnemu organu v skladu s pravili tega nacionalnega organa in lahko si predstavljate, da je v vsaki državi to pravilo drugačno. Tretja zadeva upravičenec mora pa vse čas spremljati tudi prispevke v naravi, torej tiste stroške, ki jih ne krijejo niti nacionalni organi, niti Evropska unija preko skupnega podjetja. In te prispevke v naravi je potrebno preko zasebnih članov projekta poročati skupnemu podjetju. In namesto samo ene same smeri poročanja. Imamo tri smeri poročanja in vse tri je seveda potrebno uh, revidirati in certificirati. Tako da toliko no, na temo poenostavitve pri obzorju 2020. No in še tretja zadeva. Razpoložljivost sredstev oziroma proračunov. Če pogledamo, kako so se ti proračuni razvijali v obdobjih Enjaka in Artemisa in kdaj Eksla, vidite, V neprekinjeni črti spodaj financiranje EU, ki se je močno krepilo vse tja do leta 2013, potem pa je zaradi proračunskih rezov, ko je stopil veljavo Excel, to financiranje upadlo. Nacionalno financiranje, ki v veliki meri sofinancira evropsko financiranje, pa vidimo v prekinjeni črti tu vidite ogromno variabilnost in veliko pad po vstopu veljavo Excela. In eh, do leta 2020 bo trajalo, preden bomo zopet prišli na skupno raven financiranja, kakršno smo imeli ob sprožitvi Excela. In kot rečeno, gre za tehnologije, ki so kritičnega pomena za konkurenčnost evropske industrije in eh, lahko samo sklenemo, da je to napačen signal. Hvala lepa. Hvala lepa ste naredili kar veliko tis, hvala lepa. Vsekakor bomo o zadevi še spregovorili, predlagam pa, da gremo kar naprej z drugim predavateljem in sicer gospod Massimo Garbini, Sesar. Lep pozdrav vsem, hvala lepa gospa predsedujoča, hvala lepa tudi za povabilo, hvala tudi za vabilo meni osebno, da lahko spregovorim o tem skupnem projektu gre za enotno evropsko eh, nebo. Rad bi vam predstavil svojo perspektivo, perspektivo upravičen, da sem eh, nekdani eh, predsednik uprave pomembnega izvajalca navigacijskih storitev, prav tako sem tako imenovan deployment manager za SESR, bi pa rad z vami delil predvsem našo skupno perspektivo in sicer perspektivo potnikov v zračnem prometu. Torej, zračni promet v svetu je vse gostejši, to vidite na tej prosojnici, To so podatki eh, mednarodne organizacije za civilno letalstvo, ki kaže gostoto zračnega prometa leta 2010 in potem napovedi za 2020, 2030 in 2040. Evropo vidimo tu na sredini in eh, vidite, da je zračni prostor popolnoma zapolnjen in to pomeni, da se bo zračni promet podvojil oziroma potrojil v primerjavi z prometom, ki ga imamo sedaj. Tako da je nujno, da se tehnologija razvija naprej, ker ti trenutna tehnologija ne omogoča upravljanja tolikšnih količin zračnega prometa v prihodnosti. Čez deset let eh, bo tudi flota letal v Evropi verjetno dvakrat večja kot je danes, tako da moramo vse te količine zračnega prometa varno upravljati. Torej, kot eh, nekdani predsednik uprave Eh, podjetja, ki je bilo odgovorno za zračno, zračni promet, sem bil tam od začetka vključen v SESAR. Več kot 100 eksperimentalnih centrov smo takrat imeli, eh, vse smo zaprli in evropska sredstva so se osredotočila na en sam raziskovalni program s prispevkom Eurokontrola in celotne industrije tako da je bila celotna vrednost na veriga vključena. Vsi deležniki so se naučili sodelovati z namenom prehoda na moderniziran evropski sistem upravljanja zračnega prometa. Vsi deležniki so bili vključeni, Evropska komisija pa je vse skupaj nadzirala in zagotavljala tudi učinkovito rabo javnih sredstev. Ko govorim o vseh deležnikih, imam v mislih ključne akterje, torej vse uporabnike zračnega prostora, torej splošna aviacija, Eh, veliki letalski prevozniki, eh, letališča, eh, vse zračne kontrole, strokovna združenja, vojska, EASA in nacionalni nadzorni organi, proizvajalci letal, avionike, raziskovalni inštituti za zemljsko tehnologijo in raziskovalni inštituti ter akademska sfera. Torej, celoten sektor aviacije in eh, kontrole zračnega prometa sodeluje v Cesarju. Poglejmo zdaj. kako lahko skupnim podjetjem pomagamo izvajati projekt CESAR. Torej, mi zdaj že konkretno nameščamo in implementiramo tehnološke rešitve, ki izhajajo iz eh, dela Cesarja oziroma skupnega podjetja Cesar. Cesar se je izkazal za pripravljenega na implementacijo in mi kot eh, upravljalci projekta ugotavljamo, da ima Cesar pomembno dodano vrednost kot svoj vrstni evropski tehnološki projekt raziskave in razvoja. Zakaj? Industrijo dejansko podpiramo naj investira v tem trenutku. Razpisi za povezovanje Evrope Inštrumenta povezanja Evrope 2014-2015 nam je namenil uh, ogromno število projektov, več kot 600 projektov, izvedbenih projektov smo ovrednotili. 82 jih je v letu 2014 prejelo sredstva eh, v vrednosti več kot 600 milijonov evrov. Razpis 2015 je v teku, 220 projektov smo pozitivno ovrednotili in eh, tudi predložili v nadaljno obravnavo skupno napovedano investicijo v vrednosti 1,2 milijardi evrov. Skupno podjetje SESAR in eh, mi eh, tesno sodelujemo v kontinuiranem življenjskem ciklu od opredelitve do razvoja in eh, namestitve tehnologije in potem seveda zagotavljamo tudi povratne informacije inženirjem za razvoj novih tehnologij kontrola oziroma upravljanje zračnega prometa in predvsem spremembe v kontroli zračnega prometa zahtevajo te tri kontinuirane življenjske cikle, ki jih je potrebno ohranjati, da se na ta način lahko premosti ta čas, ta prehodni čas. Prav tako vidimo, da industrija, ki sodeluje tako na področju raziskovanja razvoja in tudi na področju namestitve tehnologije, eh, dejansko eh, oduzema tveganje tem investicijam in predvsem bistveno skrajšuje čas za implementacijo. In vse to lahko prevedemo v zelo robusten evropski eh, glavni načrt upravljanja zračnega prometa, ki bistveno prispeva k standardizaciji in globalni interoperabilnosti. Izboljšanje konsolidiran pristop ter koordinacija z drugimi programi posodobitve, še posebej ameriški program NextGen, so tudi velikega pomena. In s tem v zvezi bi vas tudi rad opozoril na to vprašanje. Menim, resnično menim, da mi kot eh, Evropa moramo razmišljati globalno, delovati pa evropsko in na ta način koristiti evropski industriji in eh, našem deležem na trgu, ohraniti vodilno vlogo v aviaciji in seveda tudi zagotavljati prednosti našim potnikom. Gospa predsedujoča, vsi, vse čas, vsak teden letamo sem in tja po Evropi. In eh, kot nekakšni strokovnjaki eh, za letalstvo, že čutimo izboljšave, ki jih prinaša to skupno podjetje. Konkretni rezultati bi se lahko povzeli takole. Do 6 odstotkov skrajšan čas leta, do 10 odstotkov manj porabljenega goriva, do 30 odstotkov manj zamud pri odhodu, do 10 odstotkov manj emisij CO2, zelo pozitiven učinek na hrup in kakovost zraka, izboljšana je tudi varnost, in sicer za faktor 4, 20 minut manj časa traja potovanje od vrat do vrat, 10 kg na potnika prihranka v gorivu, 15 evrov prihranka na vozovnico in za vsak evro, ki ga investiramo v sesar, zagotovimo 6 evrov koristi. To je tista perspektiva, ki sem jo želel z vami deliti in eh, resnično menim, da je dodana vrednost tega programa za upravljanje zračnega prometa pomembna dodana vrednost kar zadeva razvoj evropskega sektora aviacije, ki mora ohraniti vodilno vlogo na globalni ravni. Hvala lepa. Hvala lepa za to poročilo. Tu je tudi že poročevalec, tako da Marjan ti dajem besedo, da podaš še svoje uvodne misli. Izvoli. Hvala lepa, gospod predsedujoča, se poročujem. Imeli smo glasovanje v odboru Tran in pri nekaterih poročilih sem bil poročevalec v senci, tako da sem moral biti tam. Hvala lepa vsem za vašo prisotnost in sodelovanje tu danes. Prvi krat organiziramo to vrstno delavnico. Upam, da bomo naslednjič še bolj uspešni, da bo še več eh, kolegov tu v dvorani, ampak mislim, da je to zelo eh, dobra priložnost za to, da se informiramo o delovanju skupnih podjetij in dejstvo je, da moramo tudi upravičence vprašati, kako in kaj. Torej, deležniki, ki dejansko sodelujejo s temi skupnimi podjetji eh, in da na ta način vidimo, kako se izbirajo usmeritve raziskav, kako se organizirajo razpisi, kako je z dostopnostjo še posebej malih in srednje velikih podjetij, kakšna so razmerja med eh, skupnimi podjetji in eh, upravljalci ter ostalimi sodelujočimi v teh aktivnostih, potem kakšni so rezultati in kakšen je učinek na realno gospodarstvo. Tako da upam, da bomo s tem delom lahko nadaljevali, kajti skupna podjetja so drugačna od eh, agencij in od. Eh, evropskih institucij in veliko pričakujemo od rezultatov aktivnosti teh podjetij, teh deležnikov. Tako da hvala lepa za sodelovanje na današnji delavnici in z veseljem že pričakujem tudi predstavitev ostalih govornikov. Hvala lepa. S tem prehajamo k tretjemu predavanju. Čisto nebo, Clean Sky. Eh, dr. Katalin Naje iz Romunije. Izvolite, beseda je vaša. Hvala lepa, gospa predsednica, za to priložnost, da vam predstavim naše sodelovanje, torej grozda Inkas v pobudi Clean Sky. Poskušal vam bom na kratko predstaviti hm, projekt Clean Sky, za tiste, ki ga ne poznate tako zelo dobro. Bi pa rad tudi nekako se odzval na pričakovanja v zvezi s to delavnico in sicer da predstavim naše izkušnje pri sodelovanju v tem skupnem, v tej skupni tehnološki pobudi, ki je kar velik izziv. Najprej torej Clean Sky. Ni zdaj na meni, da vas ne vem kako obveščamo o pobudi Clean Sky, da bi samo podal kratko predstavitev. Gre za dolgoročno javno zgodno partnerstvo na področju letalstva na podlagi inštrumenta, ki je bil dejansko razvit skupaj z vidikom razvoja gre za cilje akare, eh, to je posvetovalni svet za raziskavo aeronautike v Evropi in eh, cilje zmanjšanje emisij CO2 in NOx in pa zunanjega hrupa. Tako da, če to primerjamo eh, z drugimi projekti za ozelenitev letalstva. Ampak druga zadeva je ta, da smo praktično prvi krat na ta način zagotovili tudi osredotočnost na proizvodnjo in eh, na to, kakšne spremembe v proizvodnji potrebujemo, da bomo imeli ustrezne letala tudi v prihodnosti, kar zadeva potem tudi vzdrževanje letal in podobno. No, globalno gledano temelji klinska in na. Uh, več eh, vrstah eh, letal. Ena so regionalna letala, potem eh, večja potniška letala in pa rotacijska letala in potem so tu tudi vidiki ekodizajna in pa novih tehnologij. Prav tako smo prvič vključili tudi tako imenovani tehnološki evaluacijski, tehnološko evaluacijsko orodje, da vidimo, ali te pobude dosegajo cilje Akare. No, in to je zdaj tudi glavni inštrument za povezovanje z aktivnostmi, ki izhajajo iz pobude Clean, Clean Sky. Velik, projekt, velik proračun je bil namenjen temu projektu, 1,6 milijarde eh, evrov, od tega na podlagi različnih kriterijev je nekaj del že odpadlo na ustanovne člane in eh, na ostale sodelujoče, 25% je bilo namenjeno tudi javnim razpisom. Sprejeli smo tudi mm, pravila sofinanciranja, najprej na podlagi sedmega okvirnega programa, prej so vstopno sofinanciranje, pa k temu se vrnem kasneje. Zdaj pa bi rad na kratko predstavil naše izkušnje s pobudo Klinskaj. To smo razumeli kot nacionalno aktivnost, da bomo lahko sodelovali v, tem, v tej skupni tehnološki pobudi. To je bil inštrument za nas, nismo vedeli kako in kaj, ali nam bo uspelo, ampak jasno smo vedeli, da gre za inštrument za priložnost, da konsolidiramo našo dolgoročno strategijo za razvoj aeronautike in eh, to je bil za nas pomemben nišni sektor in z tega vidika je to tudi za nas predstavljalo prioriteto. Obenem smo skušali tudi storiti vse za to, da bi dobili aktivnost, ki je tudi v skladu z nacionalno aeronautično strategijo, ne le kar zadeva raziskave in razvoj, ampak tudi kar zadeva sektorsko industrijsko politiko in sicer smo to implementirali kot sestavni del uradne vladne politike za obdobje 2007 do 2013. Obenem nam je Klinskaj ponudil priložnost, da sodelujemo kot pridruženi član in eh, to izpostavljam zakaj, zato ker obstaja veliko načinov, kako sodelovati v pobudi Klinskaj in kot eh, pridruženi član smo imeli zelo pomembno funkcijo, zelo pomemben položaj in to nam je dalo tudi priložnost za to, da smo preko zelo odprtega, transparentnega procesa zagotovili trajno eh, delovanje in tudi veliko mero zavezanosti ciljem Klinskaj. Obenem pa je ta projekt še naprej odprt tudi drugim partnerjem. Partnerji pa so tiste entitete, ki lahko za neko kratko obdobje delajo na neki konkretni temi pod nadzorom pridružnih članov in tudi to je bilo zelo pomembno za sodelovanje MSP-jev, univerz in eh, tudi to je bila aktivnost, ki smo jo izvajali na nacionalni ravni, da smo na ta način zagotovili možnost sodelovanja omenjenih entitet v pobudi Clean Sky. Clean Sky je za nas najboljša priložnost za to, da se predvsem industrija integrira v najvišjo raven eh, dobavne verige v Evropi in zato je bilo to dojeto kot izredno strateški pristop. No, opravili smo seveda domačo nalogo in uh, ugotavljamo, da je Clean Sky tehnologija, ki je uh, zelo odvisna od tehnološke pripravljenosti, torej gre za mm, to, da se opredelijo naše kapacitete, ki jih je potrebno jasno uh, mapirati, da vemo, do kakšne mere smo pripravljeni za izvedbo, to je od nivoja TRL 1 do TRL 6 skupna tehnološka pobuda Klinskaj se je sprožila na podlagi tako imenovanega neuspeha trga in potrebe po garanciji javnega sektorja. In eh, za aktivnosti v eh, sklopu TRL 4 do 6 smo skušali najti prave kapacitete na nacionalni ravni za reševanje te problematike. No in seveda smo storili vse za to, da smo sodelovali pri dveh eh, velikih aktivnostih. Eno so Eno je tehnologija eh, pametnih eh, letal z fiksnimi krili. Pri regionalnih letalih tudi v mednarodnem partnerstvu pa gre za tudi pridruženo članstvo in tu smo skušali zagotoviti možnost prehoda na raven Klinskaj 2 eh, kot sestavni del konzorcija industrije. Za nas je bilo to sodelovanje neke vrste konzorci, bili smo eden od pobudnikov te možnosti, da postanemo člani konzorcija v pobudi Klimskaj. In z tega vidika smo na nacionalni ravni pripravili konzorci na podlagi dveh raziskovalnih projektov. Eno je INKAS, eh, druga pa Strajero in tudi dva partnerja iz industrije Avione Krajova in pa Romaero. To je tista industrija, ki po našem mnenju lahko rešuje problematiko pametnih letal z eh, fiksnimi eh, krili. Obenem pa smo mnenje tudi, da imamo možnost in sposobnost tudi skupaj s Čiro iz Italije, eh, kot je stavni del Grota Čira Plus. Tu smo nekoliko bolj pridruženi tudi podjetju Alenja Aeronautika takrat. No, stvari so tako zastavljene tudi za nadaljevanje, za prihodnost, to, kar je sedaj Clean Sky 2. In uh, in e Arbrašov, ki je proizvajalec helikopterjev, prav tako skupaj z Inkasom prispeva k prihodnim ciljem Klinskaj 2 v neke vrste konzorciju. Za nas je bilo sodelovanje v projektu Klinskaj zelo pomembno tudi z vidika proračuna, ki je namenjen tem aktivnostim, približno 29 milijonov evrov proračuna, eh, skupaj približno 50 milijonov sredstev z strani Evropske komisije. In eh, kar zadeva tako imenovan tradicionalno porazdelitev med deleži financiranja in sofinanciranja. Takrat je bilo to 50-50 za pridružene člane in eh, v zvezi z implikacijami za naše sodelujoče v tej aktivnosti lahko ugotovimo, da približno 15 odstotkov kapacitet na voljo v tej ravni grozda je sodelovalo v pobudi Clean Sky in približno 45 odstotkov na kadrovski ravni. Ampak o teh eh, zadevah lahko več tudi pojmo kasneje. Najkaj, nekaj primerov. Najprej Blade, to je verjetno največji demonstrator laminarnega toka, ko gre za uh, področje potniških letal. In tu naj bi prvič tudi na visoki ravni torej demonstrirali prednosti tega, te nove tehnologije. Cela skupina podjetij sodeluje, stvari tečejo dobro naprej. Letalo ki naj bi ga predelali v demonstrator, je že v hangarju. Tudi veliko dela že poteka na novih krilih, ki naj bi ga uporabili pri tem demonstratorju in eh, vse to poteka pod koordinacijo podjetja Airbus. In zdaj smo tudi že v zelo razviti fazi, ko so se pripravljali na integracijo vsega skupaj in na končni prikaz. Podoben pristop je tudi eh, projekt Shield, kjer sodelujemo s podjetjem Dasov. In eh, zamisel tu je, da naj bi imeli revolucionarno eh, eh, aerodinamično rešitev pri izstopu iz motorjev, da naj bi na ta način zmanjšali tudi raven hrupa. In tu smo že razvili pomemben demonstrator na tleh. Gre za veliko robotsko roko, ki takšen prototip repa, reaktivnega letala lahko rotira pri izstopu reaktivnega motorja letala na tleh in na ta način simuliramo akustiko. Zdaj je vse že pripravljeno za končno, končni prikaz, ki bo potekal poleti v Franciji in podjetja kot eh, Aviona Krajova, Dassault, eh, Fokker in Inkas seveda sodelujejo pri uspešnem eh, prikazu. Še en eh, primer eh, z ravni na srednji ravni TRL, tudi to je vezano na hrup, to pa je največji test, ki ga je opravil, da so v vetrovniku BMW-ja in tu so Inkas in eh, Sanara skupaj zgradili model za vetrovnik. Ta torej je bil uporabljen v vetrovniku BMW-ja in prvi krat smo za da so opravili tudi preizkuse za področje hrupa. Še en projekt za zelena regionalna letala, to je nov sistem visokega vzgona in nizkega, nizke stopnje hrupa. Tu izvajamo že testiranje, ko gre za stranska zakrilca. Še en primer. Tu imamo aktivnosti na področju rotacijskih uh, letalnih naprav, sodelovali Minkasa in Airpasa in tu imamo novo generacijo Eh, kompozitnega helikopterja, eh, torej najprej prvi predkoncept, strukturni koncept in potem eh, oblikovanje trupa in potem bomo začeli tudi za demonstracijo za projekt X, ki ga nekateri že poznate. The total budget associated to this activity at this moment is Več kot 30 milijonov evrov smo porabili za to. Smo v sklepni fazi demonstracij. Veliko stroškov, ki naj bi jih zajeli znotraj proračuna, smo morali pokriti izvan proračuna Clean Sky. Za nas to pomeni 50 milijonov evrov do obdobja leta 2016. Nekje 55 ali pa 75 oseb letno zaposlujemo, 170 v celotnem grozdu. Trenutno smo v fazi, kjer konsolidiramo svoj prispevek s Klinskaju. Veliko smo prispevali, 24 prispevkov, veliko stvari smo objavili. Dve reviziji smo upravili, eno je upravila Price Waterhouse, v obdobju 2009-2010 in KPMG, revizijska hiša v obdobju 2012-2014. Na podlagi dosežkov smo skušali oceniti, kakšen je bil vpliv tega sodelovanja, kako se skupaj vplivalo na naše cilje. Industrija ima seveda svoje interese, raziskovalna skupnost svoje interese in dobili smo kar nekaj povratnih informacij. Prepoznavnost je bila za nas zelo pomembna, sočasno pa je bilo pomembno, da smo vključili tudi industrijo v to dobavno verigo za aeronautično področje. Kakšno je trenutno stanje? Mi se želimo sredotočiti na Blade Shield, druge obsežnejše demonstracijske projekte. Pri drugih projektih smo še v raziskovalni fazi. Mislim, da smo na dobri poti, da dosežemo cilje, ki smo jih zastavili. Pomembno je, da uporabimo tudi ustrezna orodja za ocenjevanje potekajo tudi posamezni ukrepi za raziskovanje zračnega prostora. Zelo kmalo bomo tudi zaključili posamezne projekte, ki jih financiramo. Biti pa moramo zelo previdni, ko bomo namreč v sklepni fazi, se bo proračun postopoma zmanjševal, moramo pa seveda pravočasno izpolniti svoje obveznosti kar zadeva upravljanje in upravno delo. Zadeve so se precej povečale, kar nekaj težav smo imeli tudi zaradi same zasnove projekta Clean Sky. Proces je bil zelo dolg, veliko težav smo imeli, kar nekaj je bilo vezanih na administrativni del, nekaj na finančni del. Nekatere probleme smo uspeli razrešiti. Najbolj pomembno je bilo to, da smo ta instrument priznali na nacionalni ravni, v nacionalni strategiji. V nasprotnem primeru bi težko zagotovili udeležbo raziskovalcev v tem skupnem podjetju. Tudi druge težave smo uspeli razrešiti, naprimer komunikacijske kanale smo odprli, zato da smo zagotovili tudi ustrezno diplomatsko podporo. Nekaj težav smo delno uspeli razrešiti, predvsem pogodbeni okvir smo želeli spoštovati, zlasti, ko gre za zahteve za javno financiranje in raziskovalne dejavnosti. Imeli smo posebno strategijo za obravnavo tega vprašanja, delo pa še poteka. Po drugi strani pa bi rad povdaril, da nekaterih težav nismo uspeli razrešiti. O tem se bomo verjetno še pogovarjali. Nam je namreč težko predstaviti na računovodski ravni, kakšne rezultate smo dosegli s tem projektom in težko tudi argumentiramo vse dobičke. Tesno smo sodelovali seveda z skupnim podjetjem. Komunikacija je zelo pomembna na vseh ravneh, pri vseh tematikah. Malo mi že zmanjkuje časa, tako da bom pospešil. Par misli za nadaljni premislek. Na podlagi izkušenj lahko trdimo, da skupno podjetje ne sme biti namenjeno zgolj pravnim strokovnjakom. Poenostaviti moramo zadeve v vseh vidikih. Povdarili bi tudi to, da je bilo ta skupna tehnološka pobuda zelo pomembna v času krize. Verjetno je bilo to naše najboljše sidrišče, ki nas je na nek način stabiliziralo tudi v času krize najbolj pomembno pa je, da tudi v realnih terminih zagotovimo večjo deležbo pri dobičkih in učinkovitosti skupnih pobud. Hvala. Genau, das ist genau die Frage, die wir uns auch stellen. Ja, res je, to je vprašanje, ki si ga zastavljamo tudi sami. Hvala lepa za vašo predstavitev. S tem smo pri četrtem prispevku gospoda Morena o v gorivnih celicah. Hvala lepa, da ste me povabili. Delam v Eneji. Svojo predstavitev bom pravzaprav predstavil z vidika treh stališč, z vidika treh funkcij, ki jih opravljam sem projektni koordinator v Eneji pri projektu FCH2, sem tudi predsednik Italijanske zveze za H2IT in promotor H2 mobilnosti Italije, v Italiji. Sem tudi član energetskega odbora in sem tudi med stotimi raziskovalci, ki že od samega začetka spodbujajo in promovirajo evropsko vodikovo platformo H2FC torej vodikova platforma in gorivne celice. Enaja sodeluje v enajstih različnih projektih. Deset projektov smo izpeljali v okviru prejšnje platforme za obdobje 2007-2013. Štiri projekte smo usklajevali. Samo en projekt se trenutno financira v novem skupnem tehnološkem podjetju. Naše izkušnje temeljijo na vsem tem, na vseh teh prejšnjih projektih, pa tudi na izkušnjah, ki smo jih pridobili iz drugih skupnih podjetij. Lahko primerjamo različne svetove na tej podlagi. Sam nisem sodeloval pri vseh teh projektih in razpisih. Kolegi, ki so raziskovali možnosti v okviru razpisov pri obzorju 2020, in tudi pri teh skupnih podjetjih so rekli, da je pri skupnih podjetjih vse skupaj veliko bolj jasno, da vemo, kakšne so številke, kakšni so postopki, tako da se posamezni razpisi in naročila res oblikujejo na podlagi željenega cilja. Vemo tudi, da je skupno podjetje projektno usmerjen, pomembno je, da nekaj na koncu predstavimo, nek proizvod. Sam sem inženir, zato sem bolj naklonjen proizvodni kot takšni, da se nekaj ustvarja. Veliko bolj jasno sliko imamo glede najnovejše tehnologije, ki je na voljo, glede ključnih kazalnikov uspešnosti, so nam stvari prav tako bolj jasne, enako velja za cilje. Imamo letni in večletni načrt, delovni načrt, to so dobri referenčni dokumenti, ne samo za razpise, temveč tudi zato, da se na nacionalni ravni oblikujejo politike, da se določijo prednostne naloge pri dejavnostih, ki jih izvajamo, skratka pomembni dokumenti. Ti dokumenti tudi jasno izpostavljajo tisto, kar želi Evropska komisija doseči, v katero smer želi iti. Lahko se strinjamo ali pa ne, ampak vseeno Evropa ve, kam želi iti, v katero smer. Druga dodana vrednost teh skupnih podjetij pa je, da smo oblikovali neke vrste skupnost. Vsi posamezniki, tako člani kot vodje programov, se zavedamo, da delamo skupaj, kar pomeni, da smo v okviru teh programov vsi naklonjeni sodelovanju. Vsi se zauzemamo za dosežke vsi sedimo na isti strani mize in razrešujemo probleme, pri čemer ne pozabljamo, da moramo uporabljati javna sredstva, ki so nam bila dodeljena na najboljši možni način. Nimam časa sicer omenjati vseh zadev, bi pa vseeno rad nekaj podaril. Dnevi pregleda, te opravljamo enkrat letno, to je dobra priložnost, zato da bolje razumemo, v katero smer gremo, kakšne rezultate smo dosegli, kaj želimo, je pa to tudi najboljši način, kako razčistiti posamezne zamisli. Še enkrat naj podarim, da delujemo kot skupnost, to je zelo pomembno. Zgodba o uspehu. Enea je javni raziskovalni organ, tako da nimamo kakšnega proizvoda, ki bi ga lahko predstavili kot zgodbo o uspehu. Bi pa vseeno rad omenil tri primere izmed tistih desetih, enajstih projektov, kjer je Enea sodelovala podporni ukrepi. To je zelo pomembno delo, ki ga upravljamo. Še z enim konzorcijem smo pripravili evropske smernice, priročnik za LCA. Ta dokument je sedaj referenčni dokument za celotno raziskovalno skupnost, ki se ukvarja z vodikom. Lahko primerjamo rezultate med posameznimi državami, Francijo, Nemčijo in tako naprej. FC Eurogrid je še en pomemben projekt, zato ker smo s tem natančno določili uspešnost vodikovih celic in tehnologij na tem področju. Poleg tega je skupno podjetje naročilo obsežnejšo študijo v zvezi s tem, kakšen vpliv imajo te celice na družbo v smislu zmanjševanja onesnaževanja, zmanjševanja izpustov CO2. -ja. Potem je pa še projekt Kometi, ki ga je prav tako usklajevala Enaja. Zunanjo tehnologijo, sam jo imenujem zunanja tehnologija, torej sončni koncentrator smo povezali z učinkovitostjo vodikovih celic. Pomembno je, da sodelujemo tudi z drugimi skupnostmi, ki uporabljajo drugačne tehnologije. Uspeli smo povezati obe tehnologiji, znižali smo temperaturo in dokazali, da se lahko vodik proizvaja tudi na zelo kakovosten način. Sedaj pa bom spregovoril z vidika druge funkcije, ki jo zauzemam sem predsednik italijanske skupnosti oziroma združenja H2IT. Mi si želimo, da bi v naši skupnosti delovalo več posameznikov, želimo prepričati tudi italijanske organe na lokalni in nacionalni ravni. Pripravili smo kar nekaj pomembnih dokumentov, ne bom bral sedaj tega seznama, gre pa za seznam dokumentov, ki jih je pripravilo to naše skupno podjetje. Ne gre za enostavne dokumente, gre za dokumente, ki jih je pripravilo svetovalno podjetje, ki smo mu plačali za to. Dokumenti so zelo pomembni, zato ker kažejo na to, da so FCH celice res celice z visoko dodano vrednostjo za energetski sistem te dokumente uporabljam, ko prepričujem politike in ostale deležnike, da je to pomembno vprašanje. Če si pogledamo italijansko zgodbo, kar nekaj demo projektov smo izpeljali v okviru skupnega podjetja, naprimer na področju prometa imamo Chic, High Velocity, High Five in Three Emotion. Pripravili smo celo polnilno postajo za vodik in s temi demo projekti smo skušali prepričati državljane in politike, da so vse te zadeve že delujoče v praksi, da niso nevarne, da vodik ni eksplozivno sredstvo. Potem so tu še nišni trgi, tam smo izpeljali kar nekaj projektov, naprimer antene za telekome, potem backup moč napajanja, potem so tu še drugi projekti, fit up, flambek in tako naprej. Opravili smo kar nekaj pomembnih projektov z dodano vrednostjo. Ogromno podjetje v Italiji, ki proizvajajo FCH. Tudi demo projekt za stacionarno aplikacijo Enefield smo izpeljali. Tudi na politični ravni sedaj naše projekte veliko bolj odprto sprejemajo. Tu sem predstavil štiri zgodbe o uspehu na industrijski ravni. Electropower System Ta projekt sedaj kotira tudi na francoski borzi, kar pomeni, da obstajajo vlagatelji, ki verjamejo v to tehnologijo, dajo na voljo sredstva. Potem je tu Genport projekt, projekt Dolomitek in projekt Solid Power. Pri teh projektih smo dosegli veliko prepoznavnost tudi na svetovni ravni pripravljamo tudi H2 Mobility Italy. Brez predhodnih izkušenj, brez skupnega podjetja nikoli ne bi prišli v fazo, ko bi lahko vse te projekte izpeljali v praksi. Pripravili smo dokumente. Maja bo italijanska vlada ta H2 mobilnost projekt tudi potrdila, o to smo prepričani. Če predstavim zadeve še z vidika tretje funkcije, ki jo zauzemam, sem del te igre, sem član odbora Energi, sodeloval sem pri sprejemanju odločitev, pri posameznih razpisih in naročilih. Za nas so to pomembne izboljšave, v narekovajih sem zapisal. Da izboljšave. Po konferenci COP21 bomo morali precej spremeniti v energetskem in prometnem sektorju, ali to pomeni, da bomo morali spremeniti tudi nekaj pri skupnem podjetju FTH. Odgovor je da. Spremenili smo nekaj ciljev. Cilje smo določili do leta 2030 razmišljati moramo o tem, kaj bomo počeli torej po letu 2020. Sam sem raziskovalec, zato je zame zelo pomembno, da so ta skupna podjetja osredotočena na TRL 3, 4 do 8. Ampak nekaj vseeno pogrešamo, osnovne raziskave in izgradnjo trga, to je zelo pomembno. Obstaja nevarnost namreč, da ko bo proizvod pripravljen za trg, če ne bomo nič storili na tem, da bi promovirali ta proizvod, bomo izgubili tržne deleže. Potem integracija z zunanjim svetom. Kolega iz Klinskaja je povedal, da se Klinska in Hydrogen projekta že povezujeta, da se pogovarjamo, obe skupnosti sodelujeta. Moramo pa izboljšati odnose. Delujemo znotraj istega okvira, nismo tekmeci, temveč si lahko pomagamo. Razviti pa moramo tudi nadalje sodelovanje z vsemi, ki snujejo politike na evropski ravni in tudi na nacionalni ravni. Hvala lepa. Hvala lepa, zelo zanimivo je, ko velike ideje na ta način postanejo resničnost, vidimo kako se stvari spremenijo v resničnost. Naslednji pa je gospod Arnut. A se upravičujem, gospoda Lokezija sem pozabila, izvolite. Sorry. Thank you very much. Hvala lepa, da ste me povabili. Sam se strinjam s kolegi, Vsi smo pri skupni tehnološki pobudi. Strinjam se z vsem, kar smo slišali. Sam delam pri CEA-ju. Smo raziskovalna organizacija. Sam sem tudi predsednik te raziskovalne organizacije, tako da, kot vidite, prihajam iz raziskovalne skupnosti. FCHJU je prepoznan v kontekstu energetike, prometa in mobilnosti na evropski ravni. SCHJU je oblikovan na podlagi dveh stebrov, mobilnost in energetika. To sta ključna elementa. Kaj je specifično za naše podjetje v primerjavi z ostalimi? Predvsem uloga raziskav. Če si pogledate samo strukturo, Raziskave so zajete v upravnem odboru, oni se s tem ukvarjajo. Nacionalni organi niso vključeni v upravni odbor, so zgolj opazovalci oziroma se z njimi posvetujemo. Smo pri FCHJU številka 2. Pri CRL 1 smo že opravili delo, pri TRL-2 so raziskave nekoliko omejene, manj jih je kot jih je bilo pri TRL-1. Kot vidite, smo mi pomemben prejemnik sredstev, smo na prvem mestu. Kar nekaj pomembnih drugih skupnih podjetij je vključenih v delo, ki ga upravljamo, kar zadeva CEA. Mi predstavljamo svoje mnenje v 40 projektih izmed 155, ki so vključeni v FCHJU 1 še bolj smo vključeni v projekte iz okvira obzorja 2020. Zgodbe o uspehu. Veliko projektov izvajamo, tako da lahko veliko povemo o dosežkih. CEA ne deluje na vseh področjih FCHJU-ja. Predvsem se ukvarjamo z gorivnimi celicami. Dobre rezultate smo dosegli pri izboljšanju PEM gorivnih celic. Zelo pomembne ukrepe izvajamo tudi v RCS, torej pri oblikovanju standardov, ki veljajo za gorivne vodikove celice. Igramo pomembno vlogo na tem področju, vodimo delovno skupino RCS v okviru FCHJU. prispevek Evropske skupnosti je seveda zelo pomemben v RCS-u. Zelo hitro bom sedaj predstavil ostale prosojnice, ker nimamo veliko časa. Na področju nanoelementov smo prav tako precej aktiv, aktivni, ukvarjamo se s posameznimi katalisti, tudi z platino. eden od razlogov, zakaj smo se ukvarjali s tem, je, ker tako raziskovalna skupnost kot industrija želita zmanjšati vsebino platine v PMFC. CEA lahko preko svoje pilotne linije, naprimer, deluje vse od laboratorija do izvajanja laboratorijskih rešitev v praksi v industriji. Naslednji primer je zanimiv, zato ker gre za primer sodelovanja med raziskovalnim sektorjem in industrijo. Različne projekte smo pripravili in skušali skupaj opredeliti, kakšen bi lahko bil tako imenovani evropski industrijski stak. ukvarjamo se z onesnaževanjem, z lokalnimi onesnaževali, ukvarjamo se tudi z oblikovanjem delovnih mest na področju raziskav teh vprašanj. Uspelo nam je opredeliti skupna delovanja, se pa zauzemamo tudi za to, da bi se z industrijo tesneje povezali. Želimo si, da bi oblikovali evropsko industrijo na tem področju, da ne bi vsega uvažali iz ZDA. Zagonska podjetja, ta bi rad omenil, tri iz Francije. Mi veliko delamo tudi na področju prenosa tehnologij McFee Energy je prvi tak projekt oziroma zagonsko podjetje. Svoja tržišča ima povsod po svetu, potem je tu zagonsko podjetje Symbio F-Cell. Oni proizvajajo te gorivne celice. v Franciji in širše v Evropi delujejo, potem pa še najmanjše zagonsko podjetje, ki je začelo delovati pred nekaj meseci, Silfen, reverzibilne elektrolizore in tako naprej oblikujejo za pametna mesta. To so konkretni primeri, kako lahko tudi raziskovalna sfera pomaga pri oblikovanju zagonskih podjetij. V predstavitvi na teh prosojnicah lahko preberete, s kakšnimi težavami smo se soočili, kakšnih večjih težav ni bilo, bi pa res lahko izboljšali prepoznavnost rezultatov, ki jih dosegamo. Nismo dovolj prepoznavni na vseh ravneh, izboljšati je treba tudi povezave med projekti. Dolgoročne raziskave včasih niso najbolj primerne za takšne projekte, ki se oblikujejo na evropski ravni. Že od samega začetka so tudi strokovnjaki aktivno vključeni v delo. Veseli smo, da se lahko zanašamo tudi na raziskovalni center v Evropi. Samo še nekaj bi rad izpostavil. V tej drugi fazi se bomo lotili tudi novih dejavnosti. Torej v okviru FTHJU2 bomo izvali nove dejavnosti, ki so včasih nekoliko bolj kompleksne, Zato bo komisija morala več zaupati tudi nacionalnim revizijskim organom in organom za potrjevanje, da ne bodo stvari preveč zapletene. Kaj predlagamo za prihodne obdobje? Začeli smo z novo pobudo skupaj z industrijo. Želimo opredeliti bolj podrobne načrte glede sestavnih delov v večletnem delovnem načrtu se to omenja. Mi bi želeli spostaviti predvsem pomankljivosti, ki jih opažamo v Evropi v primerjavi z preostalim delom sveta. Želimo tudi tesneje sodelovati z industrijo, zato da bomo lahko bolj natančno opredelili prednostne naloge, tako znotraj FCHJ-2 kot tudi kasneje uspešno sodelujemo z industrijo. Gre pa za nove tehnologije, nova tržišča, zato včasih pride do vrzeli. Mi smo tisti, ki oblikujemo te tehnologije, skušamo jih uporabljati tudi v Evropi, delujemo tudi na japonskem. V vedno več raziskav bo šlo v tej smeri po prvi uporabi tehnologije. Tako da na podlagi teh povratnih zank vidite, da bomo tudi pri posameznih tehnologijah morali verjetno začeti znova opraviti še enkrat osnovne raziskave, preden se tehnologija razširi in da uporabo drugot. Želimo podpirati tudi samo sprejemanje odločitev na politični ravni. Kolega je že povedal, da tesno sodelujemo tudi z MSP-ji, zlasti na področju energije. Skušamo sodelovati z državami Evropske unije, predvsem z EU12, torej z novejšimi članicami. Bil sem v Romuniji, Bolgariji, na Polskem. Pomembno je, da vključimo vse države v delo. Varnost, izobraževanje, usposabljanje, to je prav tako pomemben vidik. In na koncu, če primerjamo obdobje od 2007 do 2014 in trenutno obdobje, stvari so se bistveno spremenile. 65 univerz sodeluje v raziskavah, dobro sodelujemo z industrijo, tudi z MSP-ji. Rezultate smo že dosegli. Sedaj smo v fazi, ko bomo to tehnologijo uporabljali v praksi. Nikar pa ne pozabite na osnovne raziskave, kot je rekel kolega, omenil je Toyoto, ki bo še naprej opravljala te temeljne raziskave, osnovne raziskave na platini. To je pomembno, če želimo, da Evropa ostane konkurenčna. Večjo prepoznavnost, to je tisto, kar bi si želeli. Moramo pa preseči FCHJU, opredeliti moramo dodatna finančna sredstva za to, da bomo lahko vso tehnologijo dali tudi v uporabo. Razmisliti moramo o tem, kako lahko oblikujemo evropsko industrijo no, ni raziskovalna skupnost tista, ki bi k temu bistveno prispevala ali o tem odločala, lahko pa vseeno pomagamo in sodelujemo, zagotovimo konkurenčnost Evropi. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa peta predstavitev gospodar Noja Selge. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Marinesku, da ste nam dali priložnost, da lahko spregovorimo v tej spolno uravnoteženi skupini strokovnjakov. Govoril bom o pobudi za inovativno inovativna zdravila. Naj povem, kaj je AIM, organizacija, ki jo tukaj zastopam, kako sodelujemo v IMI in eh, potem bom eh, podal še nekaj svojih zaključkov o tej pobudi. AIM je združenje, zastopani smo v 20 državah v Evropi, tudi v Afriki in v Ameriki. 200 eh, milijonov evropejcev ima urejeno zdravstveno zavarovanje preko AIM. Naši člani ponujajo uh, zdravstveno zavarovanje, so neprofitni, temelijo na solidarnosti in uh, njihova združenja so upravljena na demokratičen način. člani AIM so si med seboj podobni, vsi zastopajo vrednote, ki sem jih opisal, poleg tega pa med njimi obstajajo tudi razlike. Nekateri imajo obvezno zdravstveno zavarovanje, drugi člani dopolnilno zdravstveno zavarovanje, nekateri naši člani pa ponujajo oboje. Naše združenje. Uh, ponekud ponujajo samo zdravstveno zavarovanje, nekateri pa dejansko ponujajo tudi zdravstvene storitve. Smo um, zelo razširjena organizacija, omrežje organizacij, naši člani si izmenjujejo izkušnje, dajemo jim na voljo Eh, informacije o tem, kaj se dogaja v Bruslu in tudi lobiramo v evropskih institucijah. Eh, to me prevede do AIM. Eh, na naši, na naši spletni strani piše, da je to največje javno-zasebno partnerstvo z prometom 3,3 milijarde evra v desetih letih polovico dobimo iz eh, obzora za leto 2020 in eh, proračuna Evropske komisije, drugo polovico pa iz Evropske eh, združenja inovativnih farmacevskih podjetij. O tem bom kasneje bolj podrobno spregovoril. Jaz sem v tej skupini strokovnjakov izjema, kaj ti AIM ne dobiva financiranja iz IMI eh, eh, in eh, torej nismo upravičenci, imamo pa druge koristi iz teh skupnih podjetij na podlagi dobrih rezultatov naših projektov seveda. Ne vem, če lahko odgovorim na vsa vprašanja, ki jih je gospod Marinesku omenil uvodoma vseeno pa upam, da bom lahko za svojimi pogledi na naš projekt pomagal odboru. Prvo osnovno vprašanje, ki se zastavlja v zvezi z IMI, je, ali bi morali poskrbeti za hitrejši razvoj varnejših in učinkovitejših zdravil za bolnike. Tukaj je odgovor jasno, da še vedno je veliko ljudi, uh, zunaj Evrope in v Evropi, ki tukaj trpijo veliko pomankanje in uh, s tem izzivom se je treba soočiti. Zato potrebujemo uh, eh, IMI. Um, ehm, no, uh, Potem se seveda zastavlja vprašanje, ali za to potrebujemo javna sredstva, ali so na voljo javna sredstva za raziskave in razvoj na področju um, farmac, farmacevtskih izdelkov. In to me privede do določenih pomislekov, ki ga imamo, torej skrbi nas pomankanje preglednosti v tem sektorju eh, in skrbi nas eh, ta kompleksna in eh, razdrobljena ureditev, ko gre za farmacevtske izdelke. Ni preglednosti, ko gre za stroške razvoja in raziskav to se dogaja v številnih različnih organizacijah, eh, seveda Eh, raziskave upravljajo tudi javne institucije, ponekod je to, so te raziskave javno financirano, potem imamo javne subvencije, ki gredo zasebnim podjetjem, dobrodelne subvencije, ki gredo zasebnim podjetjem, potem eh, tudi določeni davčni dobički, jasno, seveda zasebne, zasebna podjetja uporabljajo svoja sredstva za, za raziskave in razvoj, ampak ne vemo, koliko je teh sredstev. Se pravi, tukaj so zadeve zelo ne nepregledne, ne vemo, koliko zasebna podjetja porabijo za raziskave in razvoj in potem imamo tukaj še ta uh, program IMI. Se pravi, ni dovolj preglednosti, vprašati se moramo, ali bi potrebovali okrepljeno javno financiranje, so da bi lahko pospešili razvoj boljših in varnejših zdravil za naše bolnike. Eh, skrbi nas torej eh, pomankanje preglednosti in pa kompleksnost in razdrobljenost sektorja. To sem že prej povedal. Eh, imamo kompleksen sistem patentov, ekskluzivnosti na trgu. To ekskluzivnost lahko v specifičnih primerjih podaljšamo, recimo, ko gre za zdravljanje redkih bolezni, za, pediat, za pediatrijo, tukaj obstajajo določene izjeme, ko gre za dostop do trga ali pa za patente. Potem eh, tudi same cene niso jasne, ne vemo, eh, kak, o kakšnih cenah se dogovorijo vlade in pa farmacevska podjetja. Tukaj obstajajo nekakšni skrivni dogovori. Eh, Če ne vemo, kakšno ceno plačajo vlade industriji, je težko odgovoriti na vprašanje, ali je tukaj potrebno več javnega financiranja za podporo dejavnostim raziskav in razvoja v farmacijski industriji. Še nek pomislek tukaj obstaja. Eh, sredstva, ki so namenjena IMI, e, eh, so namenjena za projekte, eh, za rezultate projektov, ampak kaj s temi rezultati? Ali so ti vedno javno dostopni ali so ti rezultati del odprtih virov oziroma ali niso dostopni za industrijo? Torej, ali lahko industrija uporabi te, te rezultate raziskav in razvoja? Eh, no, eh, sedaj se nekoliko ponavljam. Naš pomislek je tukaj, da bi lahko državljani plačevali večkrat za isto zdravilo, enkrat zaradi IMI, enkrat zaradi eh, akademskega raziskovalnega inštituta, enkrat zaradi cene zdravila samega. In usporedno eh, s tem obstaja naslednji pomislek, ali IMI eh, podvaja prizadevanja eh, v industriji, da bi razvijali učinkovitejša zdravila. IMI je deloma financiran iz Evropske komisije in deloma iz industrije. Ampak ali to spodbudi dodatno prizadevanje v industriji oziroma ali gre tukaj za prizadevanja, ki bi jih uh, tako ali tako sprožila, sprožili standardni postopki eh, raziskave in razvoja. Eh, torej, gre za vprašanje, ali to nekako zaustavlja dodatne aktivnosti razvoja in raziskave. Eden izmed projektov v okviru IMI je tako imenovani Adaptive Smart Program. Uh, IMI eh, je opazovalec pri vseh drugih programih. Oziroma AIM, torej naše združenje, ima status opazovalca pri vseh drugih projektih, ki so izvajani z eh, podporo nekaj več kot dveh milijonov. Eh, no, ta naš projekt Adapt Smart Eh, ima približno 3 milijone proračuna, tako da lahko nekaj malega povem samo o tem projektu, pri drugih pa smo samo opazovalci. Torej gre za uh, to, kako uh, zdravila prej spraviti oziroma prej uh, pripeljati do zdravnikov, oprostite, do bolnikov in kako eh, tudi poskrbeti za nadzor nad kakovostjo, tudi po tem, ko je zdravilo dano na trg. Tudi tukaj imamo nekaj pomislekov. Ali je to res nek problem, s katerim bi se morali soočiti? Preden začnemo s takšnim projektom, bi se morali vprašati, ali je to problematično. Če imamo najprej standardne klinične preizkuse in potem uh, gredo zdravila na trg, uh, ali bi tukaj res morali razvijati nova orodja za hitrejši dostop do trga? Eh, mislim, da že imamo inštrumente, ki omogočajo ta proces. Vprašati se moramo, ali so ta orodja ustrezno uporabljena, ali delujejo. Na ta vprašanja bi morali najprej odgovoriti preden uh, začnemo razpravljati o možnosti novih orodij. Zdi se nam, da je ta uh, Adapt Smart program, program, ki ga spodbuja predvsem industrija, ne pa politična razprava ali kakšen politični mandat. In mislimo, da je dialog z udeleženimi stranmi uh, Eh, da bi dialog z udrženimi stranmi lahko izboljšali. Mi kot plačniki nismo vključeni v dizajn proizvoda in prav tako eh, nam ni omogočeno, da bi prispevali k projektu. No, naslednji posnetek je morda preveč tehničen. Ampak, če želimo uporabljati the uh, adaptive uh, pathways, MAPP, vedeti moramo, za kakšna zdravila lahko to uporabimo, uh, kje obstaja potreba po. Um, Torej te, kjer psa pomanka na področju javnega zdravja, treba je zagotoviti tudi ravnotežje med kakovostjo in varnostjo takšnega proizvoda. Moramo razmišljati o izhodni strategiji, kaj narediti, če je nek proizvod na trgu, pa se kasneje izkaže, da ne deluje ali da ni varen, kako ga omakniti z trga, kdo je odgovoren, če gre kaj narobe, če neko zdravilo, ki je na trgu, se izkaže za nevarno, kako lahko preprečimo uh, nenamensko predpisovanje, uh, eh, kako to imenujemo, kako lahko zagotovimo, da zbiramo pravilne globalne podatke, potem, ko je zdravilo dano na trg, kdo bo plačal za zbiranje takšnih podatkov in ali bolniki dejansko želijo biti uh, Uh, vključeni v klinične preizkuse po tem, ko je zdravilo dano na trg, če jim je zdravilo tako in tako že na razpolago. Razmišljati pa moramo tudi o tem, kakšna je najbocena zdravila, ki na ta način pride na trg. Uh, rekli bi, da bi, moralo, da bi morala biti cena nižja, če ni jasno, ali ima neko zdravilo dodano vrednost ali ne. E, se pravi, tukaj gre za neke tehnične pomisleke e, v zvezi z tem relativno majhnem, o, tem relativno majhnem programu v okviru IMI. Toliko z moje strani. Hvala lepa. Hvala lepa. Ja, ta vprašanja so nam deloma zelo znana. Tudi sami smo se jih že zastavili. Sve pa še šesto skupno podjetje ITER. Gospod Pajnika dobi besedo. Yes, thank you very much. Actually, my name is Michael Pajniger. Hvala, moje ime je Michael Pajniger, sem uh, eh, pravni direktor srednje velikega nemškega podjetja RE Research Instruments, sem fizik in uh, sem tudi podjetnik, vse tako čutim. hvala lepa, da ste mi dali možnost, da lahko podam moja osebna stališča o tem uznemirljivem eh, mednarodnem projektu, ki se imenuje ITER. ITER je eksperimentalni reaktor, ki bo zgrajen na jugu Francije in uh, ga bo z evropske strani vodilo skupno podjetje Fusion for Energy, fuzija za energijo. Pred nekaj tedni smo imeli mednarodni uh, podjetniški forum, ki ga je organizirala fuzija za energijo z 285 podjetji in raziskovalnimi laboratoriji. Eh, takrat so razpravljali o statusu in rezultatih um, že zaključenih projektov. Takrat so me naprosili naj tukaj podam svoja osebna stališča. Eh, ta stališča bom eh, predstavil tudi danes, poleg tega pa bom eh, pojasnil, kaj počne RE Research Instruments, se pravzaprav izumljamo, sestavljamo um, pospeševalnike delcev, uh, potem uh, uh superprevodne tehnologije, uh, kriogeniko se ukvarjamo z radiofrekvenčno tehnologijo in tako naprej. Naša zgodovina je dolga. Začeli smo v 80-ih letih v okviru Siemensa, uh, Birgiš Leper, uh, to je mesto blizu uh, Kölna. Uh, Siemens se je ukvarjal z razvojem nuklearnih reaktorjev oziroma z uporabo te tehnologije za pospeševalnike po vsem svetu. Simen se je odločil, da bo eh, potem kasneje izstopil iz eh, nuklearne energije in takrat sta s prijateljem eh, ustanovila lasno podjetje Axel Instruments. Potem sva kupila pravice za te dejavnosti, v naslednjih nekaj letih sva potem razvijala te aktivnosti. Potem smo leta 2007 eh, prodali naše podjetje ehm, zdravstvenemu podjetju iz eh, ZDA. Eh, potem smo spet kupili naše delnice in danes se imenujemo RE Research Instruments. V glavnem smo v lasti podjetja Brooker uprava, katere član sem tudi jaz, pa ima še vedno pomembno delniško vlogo v tem podjetju. Imamo približno 180 zaposlenih, 30 odstotkov inženirjev, eh, project managerjev eh, in 60 eh, odstotkov, ki se ukvarja z mm, predelavo. Naši naše stranke lahko vidite tukaj na tem zemljevidu. Gre za laboratorije, raziskovalne inštitute po vsem svetu, v Aziji, v Evropi, v Združenih eh, državah Amerike, torej kjerkoli, kjer obstajajo takšne, eh, takšni veliki reaktorji. Verjetno poznate CERN v eh, Ženevi, kjer so odkrili pred nekaj leti tudi Higgsov delež z ogromnim pospeševalnikom. Mi smo zgradili superprevodne komponente za ta pospeševalnik. In podobno velja tudi za druge laboratorije uporabne znanosti po svetu. No, mi ponujamo rešitve, dejansko začnemo pri fiziki, potem nadaljujemo za dizajnom, Eh, doma imamo eh, super prevodne tehnologije, vakumske tehnologije, kriogeniko, radiofrekvenčne tehnologije, ukvarjamo se tudi z eh, visokoenergetsko ultravioličnim sevanjem. Doma imamo uh, šest kvadratnih kilometrov velik prostor, kjer eh, tudi izdelujemo eh, določene proizvode. Tukaj vam lahko pokažem, pokažem slike iz Združenih držav Amerike. V eh, sodelovanju z Okrič smo sodelovali CCL pospeševalnik. Um, spet druge smo zgradili celotne iz pospeševalnike za recimo svetlobne vire, za uh, laser, za laser. Um, one in the world on building superconducting laserske proste elektrone in tako naprej. Potem uh, izgrajujemo tudi superprevodne jaške za pospeševalnike. Tukaj lahko vidite sestavne dele, ki so med drugim vsi sestavljeni iz uh, niobija. Ne vem, če poznate niobi. To je kemijski element, ki je uh, res zelo visoke kakovosti in ga uporabljamo pri teh aparatih. Uh, potem še primer uh, Dizi iz Hamburga. Zgradili smo polovico vseh superprevodnih jaškov. To je bila zelo pomembna pogodba za nas, eh, ki smo jo zaključili ob zaključku prejšnjega leta. Eh, torej, gre za visoko kakovostne superprevodne eh, pospeševalnike, za njihove sestavne dele. Te sestavljamo v naših laboratorijih, Potem še en primer KIT, um, Inštitut za tehnologijo iz Karlsruhe. Uh, tukaj smo zgradili veliko uh, napravo, ki jo vidite levo spodaj. Uh, izdelali smo vse sestavne dele. Potem še en zanimivi primer iz dela iz, iz časa Axel Instruments, skupaj z partnerji po vsem svetu smo zgradili pospeševalnik za eh, protonsko zdravstveno terapijo, potem smo to prodali ameriškemu podjetju eh, Varian Proton Therapy Systems. Eh, še vedno pa gradimo te dele, sestavne dele za te naprave, ki so že v komercialni uporabi posod po svetu. Ne bom se spuščal v podrobnosti, eh, naj preidem na eh, ITER. Na levi strani vidite to veliko napravo, ki jo bomo sedaj zgradili eh, na jugu Francije. Na osnovi dosedanjih izkušenj in zmogljivosti, ki jih imamo na voljo, smo se odločili, da bomo se ločili tega zelo razborljivega projekta. Ehm, verjetno bomo za izgradnjo te visoko kakovostne tehnologije potrebovali še nekaj let. Ehm, no, pri, tem, pri tej veliki napravi na levi ehm, smo se odločili, da bomo zgradili nekaj specifičnih zastavnih delavcev, eh, delcev, eh, kriogensko pumpo, ki jo uporabljamo za to, da lahko ustvarjamo tako imenovano, torej da lahko poskrbimo za to, da lahko uh, ustvarjeno plazmo za to pumpo vakumsko odstranili. Energy, Sedaj uh, se ukvarjamo tudi z uh, prototipskim divertorjem. To so komponente, ki dosegajo najvišjo možno temperaturo. dejansko smo bili tukaj del konkurenčnega dialoga skupaj z dvema drugima podjetjema iz Evrope. Če bomo tukaj uspešni čez eh, približno eno leto, se bomo lahko lotili naslednjega koraka in bomo izgradili eh, takšen no, divertor v polni velikosti, potem pa bomo morali proizvesti približno 400 takšnih sestavnih delov kot srednje veliko podjetje. To seveda za naš velik eh, zalogaj. Gre za tehnologijo, eh, za projekt eh, naših strokovnjakov, fizikov. In prepričani smo, da bo ta projekt uspešen. Res gre za najmodernejšo tehnologijo. Kriopumpo eh, smo sestavili v okviru odprtega razpisa, eh, tekmovali smo z drugimi podjetji in veseli smo bili, ko smo zmagali na tem razpisu. Potem sestavljamo tudi ključne sestavne dele za injektorje neutronov, to lahko vidite spodaj na desni strani. Eh, tega nismo dobili iz eh, fuzije za energijo, ampak iz nemškega podjetja Inter India. Pet podjetij deluje po vsem svetu za to, da bi lahko poskrbeli za vse sestavne dele, jih poslali v Kataraš in da bi lahko potem to izgradili eh, v okviru projekta ITER. Ne bom vam poročal o številkah ali drugih specifičnih eh, podatkih. Moje osebno stališče je naslednje. Fuzija za energijo eh, ni dovolj dobro razvit projekt, kar potrebujemo, je obširno partnerstvo, eh, izmenjavo tehnoloških izkušenj za nekim močnim laboratorijem. Bolj močen kot je laboratorij, bolje je to za nas in bolje je to za projekt. Za naše podjetje pa potrebujemo seveda eh, veliko znanja, eh, proizvodne zmogljivosti in tako naprej. Potem potrebujemo tudi seveda um, sodelovanje med industrijo in fuzijo za energijo. Trenutno imamo ravnoteže, ko gre za omejevanje odgovornosti, za maksimalne sankcije, uh, tudi ko gre za lasništvo. Mi kot podjetje moramo ostati uh, izključni lasnik uh, uh, našega podjetja, moramo imeti možnost. Uh, uporabe uh, eh, IP-a. Tako pri fuziji za energijo, kakor v naših drugih strankah, je tako, da je vse skupaj odvisno od uh, visoko sposobljenih ljudi, od človeških virov. Sam opažam, da v organizaciji fuzija za energijo obstaja zelo veliko zelo pametnih ljudi, Pomembno je tudi to, da ohranimo kulturo konstantne izboljšave, tako v fuziji za energijo, pa tudi v drugih podjetjih in v naših odnosih. In to je moje osebno sporočilo. Mislim, da so projekti, eh, da je projekt precej uspešen, res ni enostavno globalno sodelovati, zato da lahko vse te komponente zastavimo v eno delujočo napravo. No, uh, ampak mislim, da je organizacija ITER-ja infuzije za energijo dokaj učinkovita, da dobro deluje in skupaj z industrijo uh, res sestavljamo neko celoto. Hvala lepa. Hvala lepa za vašo predstavitev. No, problem je v tem, da je struktura precej heterogena, vsako skupno podjetje deluje drugače, imamo heterogene pogodbe, heterogene strukture. In za nas kot uh, odbor za nadzor proračuna ni vedno enostavno razumeti različne načine delovanja. Nekatera skupna podjetja bolje poznamo, recimo ITER, že dalje se s tem ukvarjamo, tudi veliki zneski so tukaj v igri. Spet pri drugih skupnih podjetjih pa imamo večje težave. Nikoli pač nismo tem podjetjem posvečali toliko pozornosti kot ITER-ju. Sedaj lahko začnemo za razpravo. Sama bi zastavila tudi sama nekaj vprašanj, razen če želi besedo najprej Marjan. Ich möchte, ich habe genau, hab ein paar Fragen zum imam nekaj vprašanj v zvezi z razpožljivostjo rezultatov raziskav. O tem je govoril gospod Arnold v zvezi z imi, to velja seveda tudi za druga podjetja pri tej ali oni predstavitvi. Smo že zasledili da ni čisto jasno, kaj je pri rezultatih raziskav javnost dostopno in kaj ni. Zato bi vsem zastavila vprašanje, katere, kateri rezultati raziskav so javni in pri katerih gre za uh, poslovno tajnost. Eh, no, dobro je, da je za vas evropsko sodelovanje sodelo, eh, nekaj pozitivnega. Uh, postavlja pa se vprašanje, kaj se tukaj res dogaja. Kaj je javno, kaj ni javno, kako poteka izmenjava informacij. No, zanimivo se mi je zdelo to, kar sta povedala kolega iz Italije in pa iz Romunije. Gre za vključevanje v nacionalne strategije. Tukaj se pravzaprav zastavlja vprašanje, kaj mi tukaj sploh počnemo. Evropska unija seveda sestavlja nas držav članic. Ampak, če bi morali pri teh relativno majhnih evropskih projektih uh, poskrbeti za ta proboj na nacionalni ravni, eh, res ne vem, če je to res naša naloga. Zato vas sprašujem, kako je z. Uh, recimo primeru Philipsa z temi mednarodnimi podjetji, z mednarodnimi strategiji, ali je to za vas prej neka obremenitev? Eh, dobro, sprašujem se sploh, zakaj sodelujete, lepo je, če dobite denar, ampak za toliko denarja spet ne gre. To je moje prvo vprašanje, torej, ko gre za mednarodne strategije. Poleg tega pa me zanima ta številka 15 odstotkov, pri, ko gre za prispevke. Uh, Eh, to se mi zdelo zanimivo. Mi smo do sedaj vedno izhajali iz 50 odstotkov. Če vi pravite, da je to de facto samo 15 odstotkov z, tudi z, eh, z nacionalnim sofinanciranjem, potem se že vprašam, odkot pridejo drugi stroški. Morda bi lahko kaj več povedali o tem. Eh, torej, tukaj govorimo o a, eh, prispevkih iz, iz obzora za leto 2020. Torej, lepo bi bilo, če bi lahko kaj več povedali o teh čoroških. Še Marjan. No, ja, tudi jaz bi rad zastavil nekaj vprašanj, na kratko najprej glede cesarja. Zdaj smo v fazi izvedbe. Eh, do sedaj je bila raziskovalna faza. Se vam zdi, da je projekt zdaj zaključen, kako dolgo bo trajalo, preden bo zaključen, kako dolgo bo trajalo za dejansko izvedbo rezultatov raziskav. Gospod Arno, ste videli kakrškoli učinek rezultatov raziskav e imija, pač nek, nek učinek, kaj ti tu imate? opravka z nacionalnimi organizacijami. Vidite torej kakšen učinek, kakšno izboljšavo, kakšno aktivnost teh eh, združen, kajti javni denari tudi tam. Potem, vidite, eh, gospod Paninger, rekli ste, da je vse v redu z Iterjem, da je edini problem ta, da zelo zamuja. Zelo, zelo zamuja. Kakšno je vaše mnenje, glede vašega projekte, kako dolgo bo še trajalo, da bo projekt zaključen. Ste v skladu s časovnico, kar zadeva načrtovanje in produkcijo in tako naprej. In kakšna je povezava med eh, ITER-jem in EFOR-jem in potem še Klimskaj imamo že tako imenovane demonstratorje. In zanima me, kaj menite, enkrat, ko, kdaj bodo do ti demonstratori torej, zaključeni in kako dolgo bo potem trajalo, preden bodo ta dognanja našla svojo pot v prakso. Torej, kako dolgo bo trajalo, preden se bodo lahko začeli v praksi udejanjati izidi teh raziskovalnih dejavnosti. Tudi gospa Ajala Sender je na seznamu govornikov. Izvolite. Sí, gracias, presidenta. Hvala lepa, predsednica. Hvala lepa za vse te informacije. Čeprav je bilo relativno težko opredeliti, kam kaj sodi, kateri so tisti najbolj pomembni sektori. Imam pa eno vprašanje v zvezi s stroški. Stroški, pri, katerem, pri katerih vam ni treba za vsak projekt upravičiti, koliko stroškov je šlo za posamezen projekt. 25 odstotkov stroškov pri projektih vam ni treba upravičiti. Zato me zanima, kolikšen je ta delež v primerjavi z vsemi projekti. Ali gre za celoten projekt, 25 od celotnega projekta ali 25 odstotkov stroškov od posameznega dela projekta. Se upravičujem, da se tako sredotočam na stroške, ampak to je vse skupaj povezano tudi s tem, kar ste sami prej povedali. Namreč raziskovalci nimajo upravne zmogljivosti, oni se osredotočajo na raziskave, ne pa na upravljanje. upravljanje je prav tako pomemben del, kot so raziskave. Če imamo zagotovljeno dobro upravljanje, lahko tudi zagotovimo večjo konkurenčnost. Ali lahko kako poenostavimo tudi sklepanje pogodb s podizvajalci, ali je to moč z, poenostaviti z upravnega vidika? Govorili ste o ITRU, o podizajalskih pogodbah na področju administracije. Zanima me, kaj za vas pomeni slabo upravljanje. Govorili ste tudi o tem, da bi komisija morala bolj zaupati v nacionalne organe, ki so pristojni za certificiranje in tako naprej. Ampak dejstvo je, da se pogosto ne moremo zanašati na te odobritve in certificiranja na nacionalni ravni v medijih se pogosto govori o tem. In pogosto gre pri posameznih škandalih za problem, ki se je pojavil na nacionalni ravni, ne toliko na evropski ravni. Še en pomemben vidik, gospa Gresla je to že omenila. Kaj se zgodi, če sodelujejo druge države, druge vlade, naprimer sodelovanje z ZDA, sodelovanje z Japonsko? Kako tam načrtujete proračun kako prispevajo ostale mednarodne organizacije ali vlade ali države, ki uporabljajo drugačne standarde, ko gre za financiranje. Potem EMEA, predstavnik je rekel, da je pravzaprav govoril kot posamezen predstavnik, pa tudi kot član odbora, kakšna je razlika, če je nekdo član projekta in ni koordinator. Te skupne tehnološke pobude se ukvarjajo pravzaprav z neke vrste mešanim področjem raziskav. Ne ukvarjajo se niti strogo z raziskavami, niti strogo z omogočenjem dostopa do trga. Gre za neko mešanico veliko ste ustrajali na tem, da bi morali ohraniti tudi te temeljne raziskave, da je tega premalo, da bi morali bolj financirati temeljne raziskave. Zanima me, na kakšen način bi lahko mi izboljšali to področje, da bi več pozornosti posvečali, naprimer, temeljnim raziskavam. Potem so tu še patenti kaj je s patenti, ki se oblikujejo na ravni skupnih podjetij ali tehnoloških pobud in se financirajo z evropskimi sredstvi. Kako to lahko koristijo upravičenci? Ta patent, do katerega se pride, je patent te, te pobude, tega skupnega podjetja ali je tudi komisija upravičena do njega? Hvala. Dankeschön. Wir beginnen, bitte schön. Hvala lepa, izvolite. Hvala za številne zanimiva vprašanja. Torej najprej glede dostopa do rezultatov. Pri Excelu v polni meri izpolnjujemo standardna pravila iz obzorja 2020, torej običajne obveznosti, kar zadeva eh, razpečevanje in obveščanje o rezultatih, prav tako običajne obveznosti okrog varovanja zaupnih informacij, če je tudi to sestavni del projekta in to je torej skladno s pravili glede obzore 2020 in enako velja tudi za dostop do rezultatov znotraj konzorcija. Tako da vse je pri Excelu standardizirano, tako kot pri obzore 2020 in če se zdaj dotaknem zadnjega vprašanja gospe Ajala. Običajno načelo v obzorju 2020 je, da izumitelj ostaja lastnik in to velja tudi za eh, Excel, torej enako kot pri obzore 2020. Naslednje vprašanje, gospe Gresle, sodelovanje držav članic. Ja, to je določena komplikacija, ampak to je tudi ena glavnih prednosti Excela, kajti večina držav članic in celo regij ima že svoje lastne programe in Epsko je uspelo vse te programe združiti s tem mehanizmom sofinanciranja in na ta način ustvariti evropsko raziskovalno področje na področju elektronskih komponent in sistemov in za to gre pri tej politiki. Za globalno podjetje, kakršno je Philips, pa je to izrednega pomena, kajti levi delež naših raziskovalnih razvoja poteka v eh, Evropi. V bistvu je več raziskovalnih razvoja v Evropi kot pa je delež naše prodaje v Evropi. Če želimo ohraniti raziskave in razvoj v Evropi, je zelo pomembno, da te okvirne pogoje za raziskave in razvoj v Evropi tudi ohranimo. Spraševali ste tudi o stroških in pa o prispevkih v naravi. Kot se spomnite, smo imeli v sedmem okvirnem programu sistem posrednih in neposrednih stroškov. In običajno 50 odstotkov za skupna posredna in neposredna, za skupne posredne in neposredne stroške je bilo povračil. Zdaj se je to spremenilo, namreč posredni stroški sedaj zajemajo le 25 odstotkov, gre za pavšalni znesek za posredne stroške, ampak eh, to je le del eh, posrednih stroškov, namreč oportunitetni stroški v laboratorijih in tako naprej so bistveno višji od 25 odstotkov tistih eh, kadrovskih in drugih stroškov. Tako da odvisno pač od tega, koliko raziskave in razvoj v nekem podjetju stane, torej posredni stroški poleg neposrednih stroškov kadrov tu se potem dejansko lahko de facto odstotek povračil zniža celo pod 15 odstotkov, kar je daleč pod 50 odstotki, kar bi bilo tipično za neko uravnoteženo javno zasebno partnerstvo. In dejansko je tako pri nekaterih podjetjih in iz tega naslova tudi izgubljajo interes. To mislim, da velja tudi za vprašanje gospe Alessandra na koncu. Morda je prišlo do nesporazuma, ampak dejstvo je, da ja, mi odgovarjamo za vse naše stroške. Ni nekih stroškov, za katere ne odgovarjamo. Naš problem je samo v tem, da moramo te stroške upravičevati trikrat. Enkrat v skladu s pravili obzore 2020, potem v skladu z nacionalnimi mm, pravili in potem še enkrat, tretjič, še posebej tu gre za eh, prispevke v naravi po posebnih pravilih za skupne podjetja. Tako da trikrat moramo eh, stroške upravičevati in nobenih eh, stroškov ne oddajamo neopravičeno. Upam, da sem s tem odgovoril na vaše vprašanje. Ja, so tudi vprašanja, na katere sploh ni odgovorov. Hvala lepa, morda bo za vas dobra novica ta, da naš odbor dela na tem, da bi harmonizirali pravila da bomo imeli dejansko samo en nabor pravil eh, za projekt in sicer evropska pravila, nacionalna pravila pa se morajo potem prilagoditi evropskim in to bi moralo biti potem to in to se nam zdi ključna naloga. Gospod Barbini, izvolite. Hvala lepa. Gospod Renesko je spraševal, kako dolgo bo še trajalo, da bo sesar zaključen, torej najprej, da je faza raziskavanja razvoja in potem dejanska izvedba. Prvih eh, osem let življenja tega skupnega podjetja eh, smo porabili za opredelitev in razvoj tehnologije, zdaj pa dejansko že to tehnologijo implementiramo. In kot veste, so moje izkušnje, bile sestavljene predvsem iz priprave pilotnih projektov in to je tisti del tehnologije, ki jo zdaj dejansko izvajamo. In nekje v petih letih od danes, začeli smo leta 2014, torej, torej 15, 16, 17, tam nekje do leta 2018, imamo čas za pripravo projektov za konkretne investicije na terenu, ki ne bi se potem zaključile do leta 2020. Eh, bomo pa nadaljevali z delom, kajti naše izkušnje so pomembne, da podajamo povratne informacije raziskovalcem in da se to tehnologijo lahko ustrezno še dopolni za potrebe povečnega obsega prometa. Tako da po mojih izkušnjah bo do raziskave trajalo vse tja do leta 2020, torej še pet let bo potem trajalo za popolno implementacijo tehnologije, ampak ko bo popolnoma implementirala tehnologijo teh eh, pilotnih eh, projektov, gre za glavnih šest funkcionalnosti eh, upravljanja zračnega prometa, kar ugotavlja tudi industrija, pa mislim, da bomo že dosegali zelo dobre rezultate. Tako da po mojem mnenju smo zdaj dejansko pri zaključku same prednostne verige, torej definicija, razvoj in sedaj izvedbe, potem nazaj k definiciji, da bomo nekako v desetih letih zadeva uspešno sklenili. Konkretni rezultati pa bodo vidni takoj, ker eh, ni vas bilo sicer tu v dvorani, ko sem podal svojo predstavitev, ampak že zdaj upravljamo več kot 220 konkretnih investicijskih projektov, ki jih financira Evropska komisija, tako da to, kar potrebujemo, je, da se nadaljuje to financiranje, da bo torej jasna politična volja, strategija za to, da se ta projekt do konca izpelje, ne pa da se ustavimo. Kaj ti te tri faze morajo biti nekakšen stalen krogotok. Eh, sicer, če se to ustavi, ne bomo čez pet let imeli tistega, kar potrebujemo za dejansko implementacijo. Kar pa zadeva časovni horizont, eh, se stvari resnično premikajo in ko poslušam kolege, eh, ugotavljam, da smo zelo specifični v smislu potreb za raziskave in razvoj. Vse, za vse skupaj je ključna godilna sila industrija, tako da vemo, kaj je potrebno za to, da bomo lahko upravljali povečan obseg prometa in zdaj torej, so tudi že zelo dobro vidni jasni rezultati teh, rezultat, teh raziskav. Torej zdaj industrija že implementira to, kar smo izvajali v fazi raziskav in to je tista prava dodana vrednost. Še eno vprašanje. Predsednica je bilo, ki ni neposredno naslojeno name, ampak ki zadeva vključevanje nacionalnih eh, strategij. No, na področju upravljanja prometa gre za evropsko strategijo in za skupen načrt, kjer gre za jasne uredbe, ki tudi opredeljujejo, kakšne tehnologije se implementirajo na nacionalni ravni. Tako da glavni evropski načrt za cesar dejansko opredeljuje načrt izvedbe za regionalno raven tudi, s katero se ukvarjam jaz. Gre torej za geografski obseg implementacije tehnologije in vsako letališče, vsak izvajalec upravljanja letalskega prometa mora to vključiti v svoj načrt, tako da gre za jasno povezavo med eh, z glavnim načrtom programa implementacije in pa eh, programom delovanja posameznih upravljavcev prometa, kar je zelo transparenten proces, v katerega je vključena tudi Evropska komisija in s tem gre pa za prihodni razvoj upravljanja zračnega prometa. Gospod Naje, predn eh, odgovorim na vprašanje gospoda Marinesko, bi tudi jaz eh, razpregovorijo o tem, kar ste omenili vi, gospod predsednica. Kar zadeva implementacijo nacionalnih strategij, vsaj iz moje perspektive, mm, vidim, kako stvari delujejo. Torej, ko smo začeli z skupno tehnološko pobudo Clean Sky, je bil to sestavni del programa, ki je bil sprožen na nacionalni ravni v Romuniji za. upravljanje tematik iz sedmega okvirnega programa. In potem smo začeli razvijati nacionalni strateški načrt raziskave in razvoj in aeronautika je bila na srečo del prioritet. In eh, tako smo bili v položaju, da smo v naši nacionalni strategiji imeli možnost za to, da vsi deležniki imajo jasen pregled nad potencialnim eh, načrtom za doseganje njihovih vlastnih ciljev. Zdaj, seveda je bilo kar nekaj naskrižnih interesov, kajti univerze in raziskovalni inštituti in industrija mm, niso tako zelo enotni pri svojih strategijah, ampak Romunija, ki je bila zadnji val novih članov Evropske unije, pa je šla skozi še en proces in sicer proces privatizacije eh, industrijskih podjetij. To je nekako se upadalo z našim procesom. In to je bilo kar učinkovito tudi z vidika sodelovanja v skupnih tehnoloških pobudah, ker so lastniki v posameznih podjetjih imeli seveda drugačne poglede na strateško vključevanje podjetij v, podjetje, v aktivnost, kot je skupna tehnološka pobuda na dolgi rok. Naprimer, ni jim bilo jasno, ali bi sodelovanje v projektu Clean Sky Mm, sestavni del nekega investicijskega načrta ali pa bolj nek strošek v smislu preiskavne razvoja. Tako da vse te zadeve so bile pomembne. To skušamo harmonizirati z eh, nacionalno strategijo za preiskave in razvoj. In to je tudi pomembna osnova eh, za odločene na ravni podjetja, da se torej omogoča takšna odločitev. Po drugi strani pa, če ne sodeluješ v evropskih projektih, pa ne gre za skupno tehnološko pobudo ali za druge inštrumente, je financiranje za raziskave in razvoj na podlagi nacionalne strategije ničelno. Tako da za nas je bilo ključno, da smo sestavni del evropskega raziskovalnega projekta, če smo hoteli imeti potem tudi nacionalni projekt raziskovalnega razvoja, ki bi se sofinanciral. Tako da je šlo za pomemben premik v smeri združevanje naših kapacitet na nacionalni eh, ravni in da se osredotočamo na evropske programe, ne pa toliko na zgolj nacionalne programe, kot je bilo to v preteklosti. Glede vašega vprašanja o teh eh, tehnoloških demonstratorjih. To je velik izziv za nas, kajti zdaj smo v zaključni fazi po več kot desetih letih eh, san o tem, kaj bo prinesel Klinska. Zdaj imamo že kar nekaj zelo zanimivih rešitev na dlani, kot naprimer demonstrator za laminarni tok, ki je prvi, prvo potniško letalo z laminarnim zračnim tokom. Zdaj, videli bomo še, kdaj bo to dejansko postal produkt na, na trgu, kdaj bodo ljudje dejansko leteli s takšnimi letali, ker to je kar kompleksna zadeva. Aeronautična industrija je zelo dobro strukturirana, MG4 je skupina, ki vodi to vrsten razvoj in harmonizacijo na industrijski ravni. In seveda obstaja tudi jasen časovni načrt za uvedbo takšnih novih produktov na trg. In z tega vidika je treba upoštevati tudi program Flypass 2050, eh, ki je osnova za razvoj na mm, tem področju in ne le na tem področju. In z tega vidika večina naše aktivnosti ni šla v smer n plus ena, temveč v n plus dve. V aeronautiki je cikl zelo dolg, preden pridemo do raziskave do produkta. V avtomobilski industriji imamo lahko v dveh letih in pol nov model avtomobila, v aeronautiki to traja 30 let približno. Tako da z tega vidika bo trajalo kar lep čas, preden bo prišlo do popolne implementacije tehnologij, da bodo te dovolj zrele, torej na ravni CRL 6 ali 7, ampak čutimo pa že pomemben vpliv aktivnosti skupne tehnološke pobude v primerjavi s tem, kar imamo danes. Naj spomnim, naprimer, da je padel predlog na ravni Klinskaj, da bi v določenih aeronautičnih okoljih začeli uporabljati eh, logotip, eh, kot naprimer Klinskaj Inside, tako kot se spomnite, Intel Inside na računalnikih in da se na ta način pokaže, da letalo nosi določene elemente tehnologij, ki so uh, že dozorele v okviru Clean Sky. Tako da, ja, trajalo bo še nekaj časa, preden bomo videli dejansko potniško letalo ali pa manjše poslovno letalo s to tehnologijo, ampak del te tehnologije se že uporablja, no, tako v novih letalih, v modelih Airbusa in podobno. Vam smem zastaviti vprašanje. Zadnji stavek vaše predstavitve se je glasil, kako lahko sodelujemo mm, in imamo tudi korist od rezultatov skupnih eh, tehnoloških pobud. Zakaj? Čeprav razumem, te koristi in prednosti že so, ali jih pričakujete več? Ja, seveda, gre za skupno aktivnost. Poglejte, Imamo seveda korist od te aktivnosti raziskave in razvoja in prepričani smo, da bomo dobili tudi povrnjen, eh, povrnjeno to investicijo na dolgi rok, pa gre za eh, eksploatacijo končnega produkta, pa še nismo tam, ker to je stvar velike industrije. Tako da potrebujemo več kot zgolj partnerski sporazum za področje raziskave in razvoja z industrijo, eh, če želimo, da bomo v polni meri tudi želi koristi od produkta, ki bo na koncu koncev na trgu, je pa odvisno seveda od velikih industrijskih akterjev. Ja, to so sanje mnogih. Izvolite, hvala lepa za vse vprašanja. Bom začel z vašim vprašanjem glede nacionalnih strategij. Mislim, da je to zelo pomembno. In bom poskušal dati odgovor in eh, tudi podati primer za vključevanje nacionalnih strategij potrebujemo vsaj tri akterje. Komisijo na eni strani, eh, skupno podjetje na drugi strani in tretje seveda je nacionalna. So nacionalni organi, nacionalna politika in to je pomembno, kajti brez nacionalnih strategij lahko pride do nepotrebne potrošnje denarja. Da vam dam primer. Mi veliko um, energije v, v, investiramo v gorivne celice v avtomobilih. Ampak, če ne bo nacionalne strategije, potem se ta denar lahko kar porazgubi. Enkrat, ko se denar uh, porabi, enkrat, ko ni več neke strategije, se potem takšne uh, vodikove črpalke preprosto zapre. In zato potrebujemo Evropski parlament. In to je dober primer tega, kjer je Evropski parlament pripomogel k temu, da ta denar ni šel v nič. Zakaj? Leta 2014 je parlament sprejel tako imenovano direktivo DAFI eh, za implementacijo infrastrukture za alternativna goriva in poleg elektrike, poleg eh, zemljskega plina je tu v tej strategiji tudi eh, vodik in zahtevate od držav članic, da same prispevajo k razvoju eh, vodikove infrastrukture in na ta način se vsa sredstva, ki jih skupno podjetje investira v razvoj avtomobilov in eh, avtobusov ter ponilnih postaj za vodik, v sta denar nišajo v nič. In Italija zdaj resnično dobro dela na tem področju in pripravlja svojo strategijo za implementacijo bodikove infrastrukture in vse denar, ki ga je komisija uložila v italijanski projekt za avtobuse, bo na ta način dobro porabljen denar. Torej še enkrat ponavljam, potrebujemo tri akterje. Evropski parlament, eh, potem skupno eh, podjetje in pa nacionalne oblikovalce politike oziroma pristojne organe. Ne vem, če sem s tem odgovoril na vaše vprašanje, ampak to sem hotel povdariti. Če vam dam še en primer. Investiramo, torej skupno podjetje investira veliko denarja v implementacijo kombiniranih eh, sistemov za decentralizirano generiranje toplote oziroma gibanja. In eh, brez evropskih direktiv, ki bi trg usmerile v centralizirano generiranje, bi šel ta denar lahko v nič. Tako da treba je delati na bistveno širši sliki. Če se vrnem zdaj k drugemu vprašanju, ki je tudi zanimivo in sicer, kaj je po mojem mnenju razlika med tem, ali si koordinator ali si član. Eh, v načelu moram reči, da, da občutim razliko, ampak morda to ni prav. Ker koordinatorji in člani bi morali čutiti, da so na istem projektu. In vsi morajo delati na celotni sliki. Včasih, in to se tudi meni dogaja, kot eh, član nekako meniš, da si odgovoren za svoje konkretne cilje. In potem včasih pozabiš na to, da je treba celovite gledati na celotno projekt. Seveda vse odvisno od koordinatorja. Če je koordinator resnično sposoben ljudi motivirati, potem ni razlike med eh, člani in koordinatorji. Seveda, ena razlika pa vedno je, in sicer koordinator je odgovoren tudi za administrativne zadeve, ampak to je pač druga zgodba. Jaz sem bolj govoril iz vidika eh, znanstvenega eh, sodelovanja. Mislim, da nimam več kaj dodati, upam, da nisem pozabil na kakšno vprašanje. Če pa želite še kakšno odgovor, pa z veseljem. Hvala lepa, gospod Lukeze. Ja, če nadaljujem v isti smeri, kot je spregovoril kolega, namreč prvič v zgodovini zdaj se vozile na vodikov pogon dejansko že uporabljajo. Lahko takšno vozilo kupiš na Japonskem, v Kaliforniji, morda kmalo tudi v Evropi. Zakaj? Zelo velik napredek je pridosežen v zadnjih desetih letih na področju raziskav in razvoja v industriji. Torej, kakšni so torej naslednji koraki? Industrija je pripravljena implementirati tehnologijo za prvo generacijo, ustrajam za prvo generacijo in seveda zato potrebujemo implementacijo infrastrukture v prvi vrsti in to je veliki izziv, kajti to je pač stvar finančnega inženiringa. In zelo pomembno je, da se združi prizadevanja na evropski ravni, EIB in eh, Evropska komisija, TNT in tako naprej, in pa tudi nacionalna in, naj dodam, regionalna raven. Kaj ti? najbolj aktivni deležniki so ravno na ravni regionalnih in lokalnih oblasti. V Franciji vidimo, da centralna vlada ni zelo aktivna, regionalne pa zelo. Tako da je ključna stvar zdaj, da se uporabi obstoječa struktura, kajti pomembno je, da smo združeni, da smo dobro organizirani na ravni industrije, na ravni komisije in raziskav, zdaj pa je potrebno nacionalne mm, člane tudi združiti, nacionalne, regionalne eh, oblasti in združenja, da se reši ta problem kure in jajca in da se končno tudi infrastruktura vzpostavi, kajti nemogoče je, da bo to financirala zgolj industrija, to je preveč tvegano. Banke tudi menijo, da je to pretvegano, tako da le s kombinacijo javnega zasebnega partnerstva z eh, vladami in s komisijo lahko ta problem rešimo. To je en problem. Drug problem je, kako zgraditi neko evropsko industrijo. V Franciji ali na Danskem, eh, recimo, če želiš videti avtomobil na vodikov pogon, je to Hyundai ali Toyota. To ni evropski eh, avtomobil. Vem, da Daimler tudi dela že na tem, ampak eh, zadeva traja nekoliko predolgo in mislim, da moramo ustrajati na tem. Edini eh, evropski avtomobil je eh, francoski, v tehnologiji vključena v Renault Kangoo. Tako da pomembno je, da gremo dlje od eh, FCA EU. In Po drugi strani, kot so dali kolegi, ne pozabimo na temeljne raziskave, ker eh, če želimo biti prisotni, če želimo biti konkurenčni tudi za naslednjo generacijo, moramo razviti prelomne tehnologije. Če dam primer, tehnologija, ki se navihuje po biologiji, nanomaterjali, eh, bio računalništvo in v ZDA, na Japonskem celo v Koreji je ogromno raziskav na tem področju. In tu je nek paradoks, ker ko smo skušali vključiti temeljne raziskave v obzore 2020, je komisija rekla, ne, ne, vse to je v FCIU-ju e in eh, tam so TRL-ji višji od 3 in v bistvu ni več prostora za temeljne raziskave. In to je zelo pomembno sporočilo, da se najde nek način za financiranje temeljnih raziskav tudi v Evropi. No in potem, glede zaupnosti podatkov, tudi na to temo je bilo vprašanje. V bistvu moramo izboljšati komuniciranje rezultatov tudi znotraj skupnih podjetij, kajti včasih uh, industrijska podjetja ne rada objavljajo rezultate tega dela in uh, mislim, da bi tu stvari lahko bistveno izboljšali, kajti jasno je, da potrebujemo bazo podatkov teh eh, znanstvenih izsledkov za izboljšanje celovite učinkovitosti sistema. Mislim, da je tu še nekaj manevrskega prostora, kar zadeva zaupnost podatkov. Hvala lepa. Hvala, gospod Arno. Zelo na kratko. Doktor Marinesko je spraševal o učinku IMI-ja, e torej kakšen je rezultat aktivnosti te pobude. V bistvu vam tega ne moram povedati. To pa zaradi tega, ker ne poznam te pobude dovolj dobro. Nimam pa nobenega razloga, da kakšne koli dvome v učinkovito rabo teh sredstev ali pa obratno. Ampak, če imate vi kakšen pogled v ta izid, Mm, je ja, zopet zelo težko reči, ali ta izid predstavlja nekaj, kar ne bi itak nastalo, tudi če ne bi bilo jemi. Tako da, če imate odgovor na, na, na to vaše vprašanje, to takoj privede do tega naslednjega vprašanja, ki sem ga zdaj jaz zastavil. Tako da, žal bolj natančen ne morem biti. Hvala, gospod Paninger. Hvala lepa. Upam, da sem eh, vprašanja razumel. Težko je na nje eh, odgovoriti, tako da bom eh, poskušal nekoliko bolj razložiti, zakaj gre. Kot sem dejal, prejšnji teden smo imeli predstavitev Bernarja Pegoja, generalnega direktorja Itarja in pa tudi Jean-Marca Filiola, ki je tako rečeno, tehnični direktor za fuzijsko energijo, poznam ga še iz starih časov, ko smo delali na pospeševalniku. No, in tam sem bil prisoten, da bomo razumeli, ali dejansko obstaja nek, eh, neka realna časovnica ali obstaja nek. Eh, realen stroškovnik, z našega stališča, seveda, ne moram vam zdaj govoriti, kaj menja drugi. Torej, kaj lahko torej storimo glede uh, dolgoročnega načrtovanja in tudi glede strateškega poslovnega načrtovanja, gledite, kot je naše. Torej, govorimo o perspektivi 50 let, kajti za te potrebe zaposlujemo fizike, eh, energetike, kajti to so dolgoročne zaveze, ki jih mi sprejemamo. Je pa to tudi to, kar ITER potrebuje, ker eh, ne more kar tako čez pet let reči, dobro, dovolj imamo tega partnerstva. Tako da to je tudi za me zelo pomembno vprašanje. In verjetno vas ne bo presenetilo, da Bernard Begol ni povedal, koliko bo to stalo, niti kdaj bo zadeva zaključena, kajti vse skupaj je zdaj še predmet preučevanja, to je zdaj v fazi pregleda, to nam je tudi povedal zelo natančno. Ampak moje pogled na stvar, moje mnenje je, da imamo zelo jasen koncept, zdaj zadnje leto ali nekaj let, ker ljudje so že prej zelo trdo delali na tem, no ampak zdaj mislim, da imamo kar jasen scenarij, zelo natančen opis vsake posamične komponente v smislu posamečnih situacij in meni se zdi očitno, da so vse kritične komponente zdaj jasne, eh, da so razumljive, da jih je možno proizvesti vsaj na ravni prototipa in nobenega razloga ni, zakaj potem to ne bi delovalo tudi v serijski proizvodnji. In tudi tu naj podam kratko razlago. Mi nismo deležni finančne podpore. na način kot uh, vi. Namreč mi dobivamo zgolj pogodbe s fiksno ceno in mi sami moramo pač zagotoviti, da bomo sposobni preživeti s to fiksno ceno, ki smo jo izpogajali. Kadarkoli pridejo tehnološke spremembe, se potem pogovarjamo o dopolnilnih pogodbah. Ampak te pogodbe s fiksno ceno pomenijo, da moramo imeti in da že imamo uh, kar jasno sliko glede tveganja, ki ga prevzemajo podjetja. Tako da v stvari mislim, da dobro teče, vse to je moj občutek in da bil sem dober pogled in dober pregled, tudi s pomočjo razprav z vsemi, eh, še posebej pa glede obeh omenjenih predstavnikov ITR-ja. Tako da moj sklep je, da je to strateško težki posel za raziskave, oziroma za naše podjetje RI. Žal, sam ne morem dati odgovor na vaše vprašanje, ker ti omenjeni ljudje so bistveno bolj usposobljeni na tem področju kot jaz. Tako da upam, da sem s tem eh, delom odgovoril na vaše vprašanje, gospod Marinesko. In iskreno povedano, ne vem, ali je bilo še kakšno vprašanje na temo ITRE, na katero nisem odgovoril. Mislim, da ne. Brez skrbi tudi pri, pri iterju pridemo še na vrsto, delamo na tem. No, še nekaj vprašanj. Bodo imeli kolegi iz ozadja. Eh, še nekaj sem pozabil omeniti, da bo bolj jasno to, kar ste omenjali. Clean Sky je neka res svoj vrstna zadeva, vsaj po mojem mnenju, vsaj poskušamo uporabljati dodatne inštrumente za financiranje, za vsaj Klinskaj 2. In zgodilo se je kaj? Regije so sledile spodbudi, da razvijajo svoje lastne strategije, vsaj v okviru procesa pametne specializacije in iskali smo sinergetske učinke z projektom Klinskaj. In Klinskaj je poskušal poskušal s temi regijami zagotoviti, da bodo potencijalni upravičenci deležni tudi to vrstnega financiranja, če bodo obravnavali tematiko iz področja Klinskaj. In Romunija je tako lahko podpisala to vrsten memorandum v zvezi z sinergijskimi učinki Klinskaj, kar je tudi sestavni del možnosti, ki se zdaj pojavljajo z vidika porabe kohezijskih sredstev pri komplementarnih aktivnostih v primerjavi s tem, kar se dogaja na ravni klinskaj, da se na ta način v največji meri izkoristi potencial tehnologij, ki so vključene v klinskaj, za tiste aktivnosti, ki so sestavni del trenutne ga uh, sistema uh, eh, nima pa morda zadostnih resursov za nadaljevanje. To sem pozabil omeniti. Eno vprašanje je morda tu kdo z generalne direkcije za raziskave iz Evropske komisije, ki nam lahko pove kaj več o tem vprašanju 15 odstotkov financiranja ali pa tudi glede kompleksnih postopkov v obzorju 2020. Potem pa bi še direktorju imija dala eh, besedo in tu imam tudi vizitko gospoda Hozeja Alkaldeja, ki je odgovoren za notranji nadzor. Torej, zdaj je čas, če želite spregovoriti. Kdo bo začel? Izvolite. Sang se, sang se Samo eh, predstavite se, prosim, da bomo vedeli, kdo ste. Sem Paul Uweb iz GD za raziskave in razvoj. GD Connect je pristojen bolj za ta skupna podjetja, ampak v vsakem primeru se sredstva dopolnjujejo tudi z drugimi prispevki. Ni delež v naravi določen na 15 odstotkih. Nekateri ste rekli, da te stroške ni v celoti pokrit, s tem se efektivno financiranje spusti na 15 odstotkov v nekaterih primerjih. Ampak pri vsakih nepovratnih sredstvih mora biti tudi delež sofinanciranja. Vprašanje je zgolj, kolikšen je ta delež. Včasih so zneski res nizki zrasti pri vašem primeru Excel, ampak običajno so prispevki na ravni evropskih prispevkov. Uh, you, Hvala, gospa predsednica Pierre Mojljev z IMI. Želel sem odgovoriti na eno od vprašanj v zvezi z rezultati, širitijo rezultatov, učinki kolega Arnold na to ni uspel odgovoriti. Najprej moramo pogledati obseg projektov, ki jih vodi. Devetsto petdeset organizacij, sto devetinšestdeset projektov, štiristo osemdeset ekip in tako naprej tega seveda ne bi uspeli vzpostaviti, če ne bi imeli tako obsežnega javno-zasebnega partnerstva. Rezultati, učinki, tu gre za drugo raven, seveda mi spodbujamo vse skupine, da čim hitreje objavijo. Več kot 1500 publikacij v najbolj pomembnih revijah so že objavili. Vendar presegamo to, oblikujemo orodja za biotrk, želimo skrajšati čas med doseženim rezultatom in potem upeljavo tega novega proizvoda na trg. Spodbujamo tudi partnerje v industriji in MSP-je, da vlagajo v to področje. 169 MSP-jev zajemamo in omogočamo jim, da cvetijo v tem okolju. Verjetno bi odbor zanimalo tudi par stvari. Gospod Arnold ni upravičenec, tako da tisto, kar je samo menjal, ni pravi odgovor na vprašanje. Verjetno odbor bolj zanima pogled upravičencev z vidika težav, ki se pojavljajo. Upravičenci pravijo, da bi morale tudi manjše evropske države bolj sodelovati. Potencijalni upravičenci, raziskovalci, ima se pa iz Češke, Irske, Romunije in tako naprej, imajo težave pri vstopanju v projekte IMI. Ta problem bo treba odpraviti. Udeležba MSP-jev je res pomembna. Udeležbo MSP-jev smo sedaj še povečali. Oblikovati je treba tudi ustrezne modele, da bodo lahko vsi bolj proaktivno sodelovali, posamezni predstavniki, skupine in tako naprej. MSP-ji se na nas obračajo s pritožbami, da se težko vključujajo v delo na teh področjih. Eno vprašanje se vedno znova pojavlja tudi gospod Arnold in ostali so ga izpostavili. IPR, kaj je javno, kaj je zasebno, kako je z avtorskimi pravicami. Na tem področju imamo seveda smernice glede pravice intelektualne lastnine, je pa vsak konzorci na posamezno temo pristojen za to, pa naj se gre za protimikrobno odpornost, za Alzheimerjevo bolezen in tako naprej. Oni so tisti, ki se odločajo o tem, kaj bodo dali na voljo, na kakšen način se bodo upravljale pravice intelektualne lastnine. Imamo torej cel spektrum. Ne vem, v enem projektu je naprimer zajetih deset farmacevskih podjetij, gre za zgodnjo identifikacijo in pri teh projektih ni pravice intelektualne lastnine. Tam je vse javno objavljeno. To je en ekstrem, drug ekstrem pa je naprimer primer, ko se ponudi temeljne informacije, ki so zaščitene z avtorskimi pravicami. Tako da se partneri dogovarjajo o tem, kaj je javno in kaj ni javno. V vsakem primeru pa so to zanimivi časi. Hvala, da ste mi dali besedo, da sem povedal par besed. E in še komisija. Aleksandra Grgijeva, sem direktorica za raziskave v javnem zdravstvu. Kar zadeva rezultate IMI, gospod Marinesko je o tem spraševal, govorila bomo o dejanskih rezultatih, od katerih imajo tudi bolniki koristi. Gre za primere projektov, ki smo jih razvijali kar nekaj let. Ne smete pozabiti, da tako kot pri drugih industrijskih sektorjih je obdobje med temeljnimi raziskavami in dejanskim končnim proizvodom precej dolgo. 10 do 15 let je dolg ta časovni razmik od raziskav do rezultata. Pri nekaterih raziskavah, naprimer biomarkerjih, diagnostičnih testih in tako naprej, je ta časovni razkorak krajši. Moramo pa upoštevati, da se je prvi projekt imi začel šele leta 2009. Čez nekaj let bojo rezultati že na voljo. Ko se opravljajo testi, naprimer za odkrivanje, za zgodnje odkrivanje avtizma pri otrocih, Ti testi so pomembni, zato ker želimo čim hitreje ponuditi na svet staršem, kako ravnati z to kompleksno problematiko pri otrocih, kako čim hitreje postaviti diagnozo. Potem je tu platforma za protimikrobno odpornost. Kot veste, je to ena od največjih groženj v 21. stoletju. Pojavljajo se bolezni, ki jih nismo videli že kar nekaj časa pa verjetno se bodo še pojavile, zato ker enostavno nimamo več terapij za zdravljenje. Platforma e MR je namenjena presejanju novih potencialnih antibiotikov, celoten test kliničnih oziroma celoten ciklus kliničnih preskusov se opravi in upam, da bomo kmalo lahko ponudili nova zdravila tudi bolnikom. Potem so tu projekti, naprimer, ki se ukvarjajo s schizofrenijo in depresijo. To je zelo zanimiv projekt, ki bi ga težko izpeljali, če imija ne bi bilo. Veliko podjetij, velikih podjetij se je odločilo, da bo združilo svoje podatkovne zbirke, ki vsebujejo podatke o bolnikih skizofrenijo, pri katerih so delali klinične preizkuse. Želijo si, da bi terapije bolj ciljno usmerjene, te terapije, ki so že na voljo, tako da bolniki sedaj dobivajo zdravila, na katera se bolje odzivajo, s tem se zmanjša tudi število bolnišničnih dni. Evropska agencija za zdravila je na podlagi študije na tem področju tudi sprejela smernice in jih, oziroma jih prilagodila. Prilagodila je smernice za klinične preizkuse, ti so sedaj krajši, manj ljudi je vključenih v posamezno fazo, kajti s tem se celoten postopek pospeši. To je zapisano v priporočilih, ni vam treba spreminjati zakonodaje. Toliko o tem. Hvala. Ja, herzlichen Dank. Ich sehe keine weiteren Fingerzeichen. Hvala lepa. Nihče drug se ni javil k besedi. Potem dajem besedo poročevalcu, da poda sklepne besede. Thank you very much for participating. Hvala lepa za vašo udeležbo. Upam, da je bilo za vas to koristno, za vse udeležence. Upam, da bodo tudi naslednja srečanja koristna, še bolj koristna, kot je bilo to srečanje. Če želimo videti, kakšen učinek porabe javnih sredstev na področju raziskav in razvoja, to je pomembno področje moramo opraviti analize, podati ocene, oceniti tudi udeležbo posameznih akterjev v skupnih podjetjih, zato da lahko upoštevamo tudi njihovo mnenje. Skupna podjetja, kot vidim, so izjemno pomembna, zato bi morala doprinesti dobre rezultate pravzaprav je to tisti končni rezultat, ki ga potrebujemo v realnem življenju. Upam, da se bomo v svojih prihodnjih ocenah bolj osredotočali na rezultate, tako mi kot tudi računsko sodišče. Kolikor vem, bo računsko sodišče objavilo leto sporočilo o uspešnosti, kar je dober znak po mojem mnenju. Izvršni direktor Inija. Verjetno veste, da je vaš končni upravičenec bolnik oziroma bi vsaj moral biti končni upravičenec in uporabljate, kot rečeno, javna sredstva. Zato bi morali biti ti učinki skupnih podjetij bolj vidni. Bolnik je pa vaš končni upravičenec. Obstajajo tudi posamezna združenja, nacionalni organi in tako naprej, ki imajo koristi od vašega dela. Tako da prosim upoštevajte tudi to, kaj se potem zgodi z vašimi rezultati. Ali to, kar ste dosegli, dosegate s pomočjo javnih sredstev ali bi lahko dosegli to tudi brez javnih sredstev. Hvala lepa vsem za predstavitve, hvala lepa komisiji, hvala lepa imijo, hvala lepa vsem za udeležbo. Ich möchte, ich möchte Ihnen auch sagen, dass. Äh, Tudi jaz moram povedati, da sem se danes veliko naučila, namreč bolj se moramo sredotočiti na vprašanje heterogenih struktur kot doslej. Tudi, ko gre za povezavo z nacionalnimi strategijami, bomo morali o tem še enkrat razmisliti. Pri vprašanju gorivnih celic eh, obstajajo drugačne povezave z nacionalnimi strukturami kot recimo pri um, letalskem prometu. Te povezave je treba podrobne raziskati. Zahvaljujem se poročevalcu, zahvaljujem se vsem kolegom, ki so ustrali do konca delavnice. Videli smo tudi, kakšni so problemi evropske zakon, eh, raziskovalne politike. Ravno pri skupnih podjetjih Uh, bi se morali vprašati, kolikšni meri so smiselne te povezave. Zahvaljujem se strokovnjakom, zahvaljujem se Evropski komisiji, skupnim podjetjem, ki so jih tukaj zastopali uh, njihovi direktori. Želim vam lepo opovdan.